So, good morning, dear colleagues. Pozdravljeni, dragi kolegi in kolegice. Veliko veselje mi je, da lahko tukaj med nami pozdravim podpredsednika komisije, gospoda Dombrovskisa. Mm, podpredsednik je z nami prvič letos in sicer v njegovi funkciji kot komisar odgovoren za finančno stabilnost, finančne storitve in pa unijo kapitalskih trgov. Seveda niste prvič tukaj eh, na splošno, ampak eh, eh, prvič v tej funkciji. Drugače pa imamo reden dialog, ki je zelo koristen in učinkovit. In danes se bomo osredotočili na področje finančnih storitev, predvsem na bančno unijo, unijo kapitalskih trgov. Kot veste, je komisija podala številne nove predloge za ta področja. Ja, vse to se je zgodilo letos, predvsem glede kritih obveznic, investicijskih skladov, čezmejnih plačil, slabih posojil eh, in pa množičnega financiranja. In komisija načrtuje, da bo tudi naslednji teden predstavila nekaj pomembnih predlogov. Mm, poleg tega komisija poziva in to upravičeno k napredku na področju bančnega svežna, tako glede pravil, pravil za zmanjševanje tveganja in pa samo dopolnitev bančne unije in sistema zajamčenih vlog. Moram izraziti svojo zaskrbljenost, da v svetu pa tudi tukaj v parlamentu ne napredujemo dovolj hitro. Vedno smo govorili, da moramo paralelno delovati na področju zmanjševanja in porazdelitve tveganja, eh, pa tudi na splošno pri kapitalski uniji, kapitalskih trgov. Eh, tukaj sicer delamo napredek, dosegamo napredek. Včeraj smo glede Refita in Emirja 2 um, uh, dosegli pomembne korake naprej, poročili sta bili sprejeti, tako da je parlament res popolnoma zavezan tem področjem ukrepanja. Komisar, zdaj ste pa vi na vrsti za vaš uvodni nagovor, izvolite besedo. Gospod predsednik, dragi člani in članice, najprej najlepša hvala za to povabilo, da skupaj razpravljamo o bolj odpornem in pa integriranem finančnem sektorju v Evropi. Naša pomladanska gospodarska napoved je potrdila, da se naše gospodarstvo širi in raste najhitreje v tem desetletju. Je pa naša napoved pokazala tudi eh, tveganja za gospodarsko rast, eh, vključno z vse večjim protekcionizmom in geopolitičnimi napetostmi. Eh, tako da se naš manevrski prostor za reforme zmanjšuje in moramo se hitro dogovoriti o tem, kako zgraditi močne temelje za ekonomsko in monetarno unijo. Kot del tega dela moramo dopolniti bančno unijo in tudi izgraditi unijo kapitalskih trgov to bosta tudi prvi dve temi mojega današnjega nagovora. Eh, smo pa zdaj tudi v dobrem položaju, da eh, pogledamo, kakšne so eh, priložnosti za prihodnost. Želimo, da bi evropski finančni sektor bil vodilen na področju trajnostnih financ in naše delo se je spomladi ukrepilo na tem področju. To bo tudi moja tretja tema, ampak naj začnem najprej z bančno unijo. Dobili smo letno poročilo o bančni uniji, ki ga je pripravil Sedor Luns in to poročilo kaže, da smo že zelo napredovali pri regulativnem in nadzornem okviru za bančništvo. Ampak eh, zato, da bomo zmožni bančno krizo reševati s čim manjšimi učinki na finančno stabilnost in davkoplačevalce, moramo še dopolniti uh, trenuten okvir uh, in sicer uh, narediti več na področju zmanjševanja in porazdelitve tveganja. Uh, Najprej moramo doseči dogovor glede bančnega svežna iz novembra 2016, da še nadalje zmanjšamo tveganje v našem bančnem sektorju. Upam, eh, da se bo v kmalu zaključilo delo tudi v eh, tem parlamentu in sicer s poročilom eh, gospoda Hökmarka in pa gospoda Simona. Hm. Nujno je, da dosežemo dogovor pred naslednjimi volitvami. Poleg tega potrebujemo skupni podporni mehanizem eh, za sklad za reševanje. Eh, s tem bomo ukrepili zaupanje in eh, moramo doseči tudi več jasnosti glede sistema zajamčenih vlog. Tukaj se že veselim poročila Ester Delange in pa prispevkov poročevalcev v Senci. Marca smo sprejeli svežen o slabih posojilih. To je eno največjih tveganj v Evropi slovenskem bančnem uh, sistemu. Eh, njihovo število se je sicer že bistveno zmanjšalo od krize in naš svežen vsebuje številne elemente, ki bodo bankam pomagali, eh, da se zmanjša trenutno visoko število slabih posojil in da se tudi prepreči njihovo nabiranje v prihodnje. Upam, da boste tukaj v odboru tudi kmalo obravnavali ta vprašanja. Zdaj pa unija kapitalskih trgov, nekaj napredka je bilo doseženega glede tveganega kapitala prospektusov in pa, sekur, eh, in pa listinjenja. Imamo 13 zakonodajnih predlogov, ampak desetih še vedno eh, čaka eh, pri sozakonodajalcih. Tako da je treba res pospešiti delo, da bomo te stvari rešili pred naslednjimi evropskimi volitvami. In to, da bo Združeno kraljestvo kmalo izstopilo iz Evropske unije, še povečuje to nujnost. Zdaj bi se pa rad osredotočil na tri glavne eh, razsežnosti unije kapitalskih trgov. Želimo, da bi eh, tako podjetja kot eh, potrošniki imeli veliko korist od enotnega trga in pa od evropskih finančnih produktov. Junija smo podali predlog o vseevropskem osebnem pokojninskem eh, produktu. Eh, Zahvaljujem se poročevalki Intveld in poročevalcem v Senci za njihovo eh, prizadevnost. Pred dvema mesecema eh, so bili predstavljeni še novi predlogi, eh, naprimer glede evropske licence za platforme za množično financiranje, potem skupna pravila za krite obveznice in pa tudi čezmejna porazdelitev investicijskih skladov radi bi zagotovili, da bi vsi evropejci za isto ceno izvajali eh, domača plačila in pa tudi čezmejna plačila. Radi bi te predloge sprejeli še v trenutnem mandatu, tako da res upamo na vašo podporo, da se bo delo na tem področju čim prej eh, začelo. Mi pa bomo seveda vam nudilo, nudili vso ustrezno pomoč. Eh, potem naslednji teden bomo dopolnili uh, ta seznam še zakonodajnim predlogom glede obveznic kritih z javnim dolgom. S tem bi e, povečali nadaljno integracijo in diversifikacijo, e, pomagali pa bi tudi oslabiti povezavo med bankami in državami. In eh, te eh, obveznice bodo izdajali udeleženci na trgu, tako da to ne bi vključevalo nobene mutualizacije dolga in izgub. Potem eh, želimo tudi boljši nadzor kapitalskih trgov Evropske unije, tako da bodo pravila harmonizirana tudi v praksi, ne samo na papirju. Rad bi čestital Danuti Hübner za hitro sprejetje njenega poročila o eh, tem, da se ukrepi nadzor centralnih nasprotnih strank. In to je dober primer, eh, kako je parlament prehitev svet in kako kaže pot državam članicam. Upam, da bo parlament prezel vodilno vlogo tudi pri drugih eh, dosjejih, sploh zdaj, ko se približujemo koncu tega mandata. Odbor je tudi potrdil poročilo Vernarja Lange na Orifitu in Emirju. Eh, potem prej eh, v tem letu ste potrdili tudi poročilo o eh, reševanju centralnih nasprotnih strank in rad bi se zahvalil vsem poročevalcem za njihovo delo na teh dosijejih. Moramo pa pregledati tudi delovanje evropskih nadzornih organov. Ej se je treba bolje upremiti za to, da se bodo zmožne soočati z novimi izzivi. In parlament sam je ugotovil, da je to zelo pomembno za eh, razvoj unije kapitalskih trgov. Tako da se res veselim vašega osnutka poročila in računam na soporočevalce, da se bodo eh, držali roka in da bo to poročilo sprejeto še letos. Eh, poleg tega je treba odstraniti ovire za podjetja in zagotoviti bolj enostavna pravila, s tem zmanjšati upravno breme za podjetja. In eh, to je tudi ena od prioritet eh, naše prihodne zakonodaje. Naslednji teden eh, bomo pripravili bolj proporcionalna pravila za majhna in srednja podjetja. Majhna in srednja podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva, tako da unije kapitalskih trgov ne moremo graditi brez njih. Zdaj pa še zadnji del mojega govora in sicer nova priložnost za naš eh, finančni sektor, to so eh, zelene in trajnostne finance. Um, to je zelo pomembno iz številnih razlogov, ne samo zaradi finančne stabilnosti uh, in pa katastrofalnih posledic podnebnih sprememb. Med letoma 2007 in 2016 so se gospodarske izgube zaradi uh, ekstremnih vremenskih uh, katastrof uh, Eh, povečali za 86 odstotkov. In uh, dobili smo tudi poročilo na lastno pobudo Molly Scott Kato. Uh, eh, več predlogov na tem področju bomo uh, pripravili naslednji teden in sicer uh, najprej klasifikacijski sistem za uh, trajnostne gospodarske dejavnosti. Um, S tem so povezane tudi zelene obveznice in investicijski skladi. Potem drugič, eh, mm, vzpostavili bomo pravila za tiste, ki upravljajo s premoženjem v imenu drugih. Ti bodo morali objaviti, kako upoštevajo tudi vidik trajnosti v svoje postopke. Potem eh, želimo tudi več eh, informacij o okoljskem. O okoljskem odtisu oziroma ogličnem odtisu. In eh, še en predlog imamo eh, v zvezi z eh, upoštevanjem trajnostnih preferenc vsakega posameznega klijenta, ko ta pride v stik z investicijskimi podjetji in bankami. Imamo tudi akcijski načrt za trajnostne finance in Imamo tudi predlog Petra Simona za zeleni podporni eh, faktor, s katerim se bodo ukrepile zelene investicije in posojila. Tako da um, res eh, je na mizi veliko predlogov in pripravljeni smo vam tudi nuditi vso potrebno pomoč in nasvete. Mislim, da če bomo hitro ukrepali zdaj, potem bomo lahko zaključili bančno unijo in unijo kapitalskih trgov do konca mandata in s tem bo tudi naše gospodarstvo in tudi naš finančni sektor postal bolj odporen in eh, pripravljen na prihodnost. Eh, pri tem računamo na vašo pomoč in podporo. Najlepša hvala. Hvala podpredsednik Dombrovski, eh, hvala za mm, ta vaš celovit pregled situacije in za vse predstavljene pobude. hvala tudi za vaš poziv k ukrepanju in k odgovornosti. To je res potrebno in upam, da bo parlament kos svoji nalogi in izzivom, ki so res zelo pomembni. Eh, samo tako bomo lahko zaključili vse zakonodajne dosjeje, ki eh, so vsi med sabo povezani in tudi zelo kompleksni. upam, da bo pogajalska ekipa za CRR in CRD upoštevala eh, vaše pripombe in priporočila glede zelenega podpornega faktorja. Veliko tem ste izpostavili, tako da sem res prepričan, da bo naša eh, razprava zanimiva in živahna. Gospod Burkhard Balc je prvi. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Dombrovski, da ste se nam danes pridružili za ta strukturirani dialog. Res eh, cenim to, da ste se dotaknili vseh pomembnih dosijev. Kot ste prav povedali, se res hitro bližamo zaključku tega zakonodajnega mandata. Uh, je pa eh, število dosjev, ki ste jih omenili, res veliko, več kot 20 eh, dosjejev je takih, da se niso še niti začeli, da so šele v pripravi, časa pa imamo zelo malo. Eh, in poleg tega lahko pričakujemo še določene predloge v zvezi s fintekom in z, z akcijskim načrtom za trajnostne finance. Podpredsednik, upam, da se strinjate z mano, ko pravim, da uh, nimamo druge izbire, kot da uh, naredimo lestvico prioritet. In moje vprašanje za vas eh, je naslednje. Na katere teme vi kot odgovorni komisar gledate kot na prednostne? Uh, za katere lahko pravičeno pričakujete, da bodo res dokončane do konca tega eh, zakonodajnega obdobja. Imam še eno drugo vprašanje, eh, ampak bom zdaj zaključil, da se boste res lahko osredotočili samo na eh, to moje prvo vprašanje. Mm, jaz pa mislim, da lahko zaključimo vse te dosjeje, pravi predsednik. No, naprimer centralne nasprotne eh, stranke, ta dosje je pokazal, da tudi zelo zapletene dosje lahko obravnavamo v kratkem času in dosežemo dogovor. Izvolite, komisar. Okay, uh, on, uh, this, uh, I, uh, uh... No, tukaj res cenim uh, pripombo gospoda Gualtierja, da lahko zaključimo vse dosjeje. To bi bila idealna situacija in mi bi se zelo uh, zauzeli za to. Smo tudi zelo pripravljeni eh, sodelovati in trdo delati eh, na teh dosejih, zato da bi jih zaključili. No, če bi pa morali eh, se odločiti in dati nekaterim prednost, potem bi sam se verjetno osredotočil na dosjeje ki so na mizi že nekaj časa, naprimer uh, eh, uh, eh, dokončanje bančnega svežnja. To je po mojem mnenju vsekakor zelo pomembno. Povezano je tudi z našimi mednarodnimi zavezami in eh, to bi morali sprejeti do začetka naslednjega leta. Potem pregled Evropskega evropskih nadzornih organov. To bi se meni tudi zdelo pomembno. Potem Unija kapitalskih trgov, tukaj bi spostavil se Evropski osebni pokojninski produkt. Mislim, da je to zelo pomemben predlog za celotno Unijo kapitalskih trgov. Ne smemo pa pozabiti niti eh, drugih dosjejev. O Edisu razpravljamo tudi že nekaj let. In upam, da bo tukaj prostor za kompromise in eh, potem tudi drugi dosijeji, ki, so, ki predstavljajo pomembne pobude, pomembne pobude za unijo kapitalskih trgov. S tem bomo prispevali tudi k financiranju realnega gospodarstva in gospodarski rasti. Tako da je vprašanje res. Eh, koliko teh priložnosti lahko izkoristimo. Potem imamo tudi nove pobude glede finteka, glede trajnostnih financ. In res želim povdariti, da Evropska unija mora biti vodila na področju boja proti podnebnim spremembam. Eh, to je zapisano tudi v pariškem sporazumu. In zdaj imamo priložnost, eh, da to dokažemo tudi v praksi na področju finančnih storitev. Potem čezmejna plačila če želimo pokazati eh, otipljive koristi eh, integracije evropskega finančnega sektorja našim državljanom in potrošnikom, potem je to tudi pomemben predlog. No, mm, kot ste videli, sem naredil seznam prioritet, ampak to pa ne pomeni, da drugi predlogi niso pomembni in da uh, si ne bi smeli prizadevati za dosego vseh. Uh, Ampak eh, začnimo s tem pristopom, kot ga je izpostavil predsednik Gualtieri, torej da se lotimo vsega eh, in potem bomo videli, eh, kako daleč bomo dejansko prišli. Če bo potrebno, bomo pa tudi naredili ustrezne izbire. Hvala lepa. Torej, člani so lahko zelo pridni in učinkoviti. Ampak seveda prioritete, pokrivajo skoraj da vse, morda je kakšna stvar izginila. Trudili se bomo za vse, na PL morda na koncu bomo videli. Torej, eh, prepričan sem, da ste nas eh, prepričali v zvezi s tem, da ne boste uvedli ničesar, kar bi uvedlo mutualizacijo ali pa kar bi spremenilo naš regulatorni ukvir. Torej, uvedli boste nekaj, kar bi lahko pragmatično uvedli. Eh, to ne bo čarobna palička, ki bo rešila vse. Torej, podprl bi ta eh, predlog in vse vabim k temu, da to preberete. Uh, Pehvan zbehaš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod podpredsednik, razmeroma sem presenečena, eh, kaj ti vsi eh, vidimo eh, podporo medijem in predvidevali bi, da je to prioriteta, ampak Burkhard Bals je predsednik, Eh, soporočevalec eh, za eh, evropske nadzorne organe. In to je tema, ki jo sploh niste omenili. Ne, ne, ne, glasov iz dvorane žal tolmači ne slišimo, ampak po, gospa Berez pravi, ne, ne, ne, tega niste storili. Veliko dosijejo ste navedli. Eh, ampak tega niste. Če Evropska komisija ne bo storila več eh, na eh, tem področju, potem ne bomo dosegli rezultatov. Zelo dobro veste, kako zelo je to pomembno za prihodnost bančne unije ali pa unije kapitalskih trgov. Ta dosje je ključnega pomena. In v tem trenutku uh, mislim, da je prišlo do popolne blokade. Tega niste omenili v svojem uvodu, ampak mogoče uh, ste se tega dotoknili v svojem odgovoru Burkartu Balcu. Eh, državam članicam uh, in pa um, mehanizmu za stabilnost ste. Uh, pisali o tem, kaj se dogaja eh, z eh, primerom Latvijske banke. In uh, pri tem uh, bi bilo potrebno izpostaviti tudi vprašanje pranja denarja, kaj te, ko se je to zgodilo, smo uh, se mi obrnili na vse sogovornike, ki so se bili pripravljeni z nami uh, pogovarjati. Uh, In 26. maja uh, je uh, bilo rečeno, uh, da bi moralo priti do uh, revizije uh, 32. člena. To je povedala predstavnica enotnega mehanizma za nadzor. Torej, katera je prava pot, kako? kako uh, nameravate doseči cilje na tem področju do konca tega sklica? Okay, let... Dobro. Začnimo s prvim delom vprašanja. Uh, rad bi odgovoril na vprašanje gospoda Balca glede prioritet. Omenil sem prve tri stvari. Omenil sem bančni svežen, potem pregled SSA-ja In, uh, in še eh, eno stvar. In mislim, da je to zabeležil tudi sekretarjat Ikona, takrat, ko sem odgovarjal na vprašanja. Torej, pregled eh, SS-ja je naša prioriteta in eh, zelo se veselimo vašega poročila. In Eh, upam tudi, da se bomo lahko držali časovnice, tako da bomo lahko dogovor dosegli v naslednjem letu, torej znotraj tega zakonodajnega mandata. Eh, to sem sedaj želel še enkrat ponoviti. Torej, pregled eh, tega je nesporno med prioritetami. Potem, kar se tiče vprašanja o uh, urodje na ravni Evropske unije, uh, Številni bančni primeri so v zadnjem času v številnih evropskih državah pokazali, da to res potrebujemo, eh, vključno sa primerom, ki ste ga omenili vi, BMLV. In sedaj delamo na izboljšavi izvajanja eh, direktive eh, o boju proti pranju denarja in uh, ukvarjamo se eh, s tem, kako bi lahko delali na tem na ravni Evropske unije. In sedaj uh, poskušamo čim hitreje izvajati uh, to direktivo o boju proti pranju denarja. Uh, okrepili smo tudi sodelovanje z pristojnimi organi. Pred kratkim smo uh, povabili tudi ECB in pa Evropske nadzorne organe. Uh, zato, da bi skupaj začeli delati na tem problemu. Um, torej, prvi predsednik gospod Timmermans in pa gospa Jurova, Jurova sta napisala pismo ECB eh, e in ESUS-u, zato da bi začeli delati na tem. Upam, da bom v kratkem vedel več o tem in da bodo na eh, mizi eh, konkretni predlogi v zvezi s tem. Se opravi, čujem. Eh, čas je, da pregledate člen 32. Ali boste predlagali takšno reformo? No, to bomo ocenili skupaj z ECB in ESOS. Streamlining the liquidation of banks. So how exactly... E, to, torej, to bomo uh, ocenjevali skupaj z evropskimi nadzornimi organi. Uh, govorili bomo o tem, kako se banke lahko likvidirajo in to je ena od tem, uh, o katerih se sedaj pogovarjamo. Dobro, hvala lepa. Sedaj si moramo pogledati tudi, kako ECB ocenjuje nekatere druge določbe, ki izhajajo iz eh, tega člena in to bi lahko imelo nenamirne posledice. Sedaj pa Bernd Luke. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro jutro, gospod komisar. Ena od zakonodajnih pobud, o katerih ste govorili v kontekstu eh, impulzov za eh, rast. Eh, je tudi bonitetni nadzor za investicijska podjetja. Pri tem predlogu komisija pravi, da bo investicijska eh, podjetja izločila iz sistema ECR, če ta nimajo sistemskega pomena. In tako uh, bodo ta podjetja imela manj uh, nadzornih uh, zahtev. Zanima me, kako boste obravnavali srednje velika investicijska podjetja. Uh, kjer so kapitalske zahteve kalibrirane za faktorjem K. Načeloma imamo dve možnosti. Ali kalibriramo eh, K faktorje tako, da rečemo, da kapitalske zahteve teh podjetij ustrezajo kapitalskim zahtevam bank, ki prav tako upor, eh, ukva, se ukvarjajo z eh, investicijskimi posli. Ali pa usmerimo kalibriranje teh K faktorjev po tem, kar je potrebno za finančno stabilnost. EBA je opravila kalibriranje tako, da je obrala prvo pot, torej prvo omenjeno možnost. In komisija je temu sledila. Komisija je uvela relativno visoke kapitalske zahteve za srednje velika investicijska podjetja. In sicer si je pri tem prizadevala za uh, enake možnosti konkurence med investicijskimi podjetji in bankami. Manj pa se je usmerjala potem, eh, kar izhaja iz analize tveganja, iz vidika um, tržne stabilnosti, kar bi bilo z tega vidika potrebno. In zanima me, zakaj se je za to odločila komisija oziroma natančneje kaj je vaša eh, pravna opredelitev oziroma upravičenje tega, da imajo sedaj investicijska podjetja više kapitalske zahteve, kot pa eh, tisto, kar bi bilo pravzaprav primerno iz vidika tržne stabilnosti. Torej, kakšna eh, obrazlaga je za to, da sedaj ščitimo banke v primerjavi, kar se tiče njihove konkurenčnosti, v primerjavi z investicijskimi podjetji? No, najprej, kar se tiče investicijskih eh, podjetij oziroma pregleda tega področja. Res je, predlagali smo, da bi revidirali bonitetni okvir za investicijske podjetja, kajti želeli smo zagotoviti več sorazmernosti in pa bolj prilagojene zahteve. Eh, zahteve, ki so bolj prilagojene poslovnemu modelu in pa njihovim tveganjem oziroma tveganjem investicijskih podjetij. In res smo razlikovali med eh, sistemsko pomembnimi investicijskimi podjetji, ki bodo ostali v okviru eh, CRRCMD. In to, ta razred poimenujemo razred 1 eh, in 2. Potem pa imamo, oziroma 2 in 3. To so investicijska podjetja. Potem pa imamo investicijska podjetja. Eh, ki so manjša in so izuzeta iz okvira CRR, eh, CRD. Tako, da bi, uh, ustrezno, pokrili njihova, ustre, da bi um, ustrezno pokrili njihova tveganja, uh, hkrati pa smo pri tem upoštevali tudi zahteve unekapitalskih trgov. Torej, zahteve za majhna podjetja bodo mnogo enostavnejše, kot pa tiste, ki veljajo za večja podjetja. Kajti, če pomislimo na velika investicijska podjetja, ki veliko investirajo, do sedaj nimamo dokazov o tem, da bi lahko nesistemska podjetja se soočala z višjimi zahtevami. Seveda bomo to spremljali in o tem razpravljali, to da ta hip nimamo občutka, da bi eh, bilo to res. No, na vsak način naš predlog vsebuje tudi postopno uvajanje novih določb za nesistemska podjetja, zato da bi omilili povečane zahteve po kapitalu in pa da bi rešili tudi nekatere ekstremne primere, če bi do tega prišlo. Torej, na vsak način bomo uporabljali načelo sorazmernosti. Eh, tudi v okviru pregleda investicijskih podjetij. Hvala lepa. Liv Virnik. Hvala lepa, spoštovane gospod komisar. Deset let je minilo od zadnje finančne in gospodarske krize in lahko bi se čudili, kdaj bo napočila naslednja kriza. Tega ne moremo napovedati. Ta hip moramo biti pripravljeni. Globalno eh, poročilo o finančni stabilnosti MFO-ja je bilo objavljeno prejšnji mesec in to opredeljuje eh, globalno srednjeročno in kratkoročno tveganje. Kaj so poglavitne skrbi? Globalna sinhronost, eh, rast cen, zlasti kar se tiče odvisnosti od globalnih gospodarskih pogojev. Potem rastajo obresne mere in Eh, cene eh, rastejo in zaradi vedno večjih faktorjev vzvoda. In potem tretja skrb, ciklična narava kreditne alokacije. Ali uh, so te skrbi povezane tudi za Evropsko unijo in zanima me, kako smo pripravljeni na potencijalne šoke našega uh, finančnega sistema. Hvala. No, res je. To so tudi podatki Evropske komisije. Sedaj smo v dobrem gospodarskem času, gospodarstvo raste že šeste leto eh, v vrsti, vs 28 držav članic eh, je znova raste, zaposlovanje je na izredno visoki eh, ravni, torej stopna brezposobnosti je na ravni iz časa pred krizo, torej to so dobri gospodarski signali. Vidimo pa tudi oblake na obzorju in ne moremo pričakovati, da se bo ta gospodarska rast nadaljevala v neskončnost. In zato moramo okrepiti odpornost naših gospodarstv zdaj, to velja tudi za naš finančni sektor, zato da bomo pripravljeni na naslednjo krizo. In sledimo tudi tveganjem, ki ste jih omenili, kar se tiče uh, Eh, nepremičninskih cen, potem kar se tiče tveganja gibanj eh, sredstev in kar se tiče drugih elementov. In s tem se ne ukvarja samo Evropska komisija, ampak tudi nadzorni organi in pa Evropski odbor za sistemska tveganja. Nekatera tveganja veljajo za Evropsko unijo do manjše mere eh, kot za druga napredna gospodarstva imamo eh, manj pretirano ocenjenih vrednosti sredstev, to da ne moramo izključiti določenih tvegan, ko gre naprimer za cene sredstev in na to moramo biti pripravljeni. Nasplošno lahko rečemo, da je naš finančni sektor mnogo bolje pripravljen kot pa v preteklosti, zato da bi se soočili s takšnimi izzivi imamo tudi eh, več eh, tamponskih eh, con oziroma imamo višjo, višje, višje kapitalske zahteve in tako naprej. In še vedno poskušamo dokončati ta regulativni in nadzorni okvir, tako kot sem tudi omenil, naprimer bančni svežen kot pomemben element, ki ga moramo zaključiti. Naj torej sklenem da spremljamo ta tveganja in strinjam se z vami, da moramo ukrepati zdaj, zato da bomo zagotovili, da bo naš gospodarski in finančni sektor dovolj odporen, da se bo soočil s temi potencijalnimi tveganji. Hvala. Hvala lepa. Gospod Papa Dimolis. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Govoril bom grško, če dovolite. Lepo se vam zahvaljujem za informacije, ki ste nam jih danes podali. Tudi dovolite mi eno vprašanje v zvezi z mojo državo, v zvezi z Grčijo. E, kmalo se bo zaključil tretji in zadnji program za Grčijo. Sedaj e, izvajamo zadnje ukrepe na tej zelo težki poti. Sedaj je zelo pomembno, da se vse strani držijo pogodb in dogovorjenega. Imamo akcijski načrt, za katerega smo se dogovorili. In evra skupina pravi, da moramo vse zaključiti do 21. junija in potem bo zaključena tudi četrta ocena. To pomeni, da se bo naprimer olajšala eh, zadolženost. Eh, zato smo se že dogovorili maja 2016 in pa junija 2017. In potem se bomo usmerili na čas po zadnjem memorandumu. Vsako uh, zavlačevanje pri izvajanju tega dogovorjenega svežnja uh, prinaša negativne posledice, kajti to podaljša čas negotovosti in v zvezi s tem bi vam rad postavil dve vprašanje. Prvič, pred nekaj dnevi ste dejali, da odločitve za uh, olajšanje zadolženosti evropski um, uh, davkoplačevalci zato ne bodo plačali niti enega centa. Uh, Grčiji pa bomo dali možnost, da se vrni na eh, mednarodne eh, finančne eh, trge. Tudi nekateri v Grčiji pravijo, da bi morali za to izjavo namigniti na to, da se bo po 21. juniju enostavno vse podaljšalo in zavleklo. Torej, moje vprašanje, ali bo Evroskupina 21. junija sprejela odločitev tudi o položaju zadolženosti Grčije? In zanima me še tole, kako bo Evropska komisija prispevala k temu, da bi poskrbeli za to, da ne bo prišlo do zavlačevanja in odlaganja, kar bi šlo na stroške grškega gospodarstva in pa grških državljanov. No, hvala lepa res smo sedaj v kritičnem obdobju, kajti zaključujemo grški program. In nasplošno lahko rečemo, da program dobro teče. Grčija se je zelo dobro odrezala, kar se tiče fiskalnih ciljev. To smo doživeli tudi v preteklem letu. In pregled se je začel, eh, misija je sedaj v Atenah in ta hip tečajo pogajanja. In nasplošno bi dejal, da so vse strani, torej grški organi in inštitucije, zavezani k temu, da se bo grški program uspešno zaključil. Torej, tu so eh, še nekatere stvari, ki jih je treba urediti. Eh, torej, eh, eden od elementov, o katerem moramo spregovoriti, so tudi ukrepi za dolg. In o tem sem javno spregovoril pred nekaj dnevi. Namreč, da to delo sedaj teče in v naslednjih mesecih, morda junija, bo to zaključeno. Torej, Evropska komisija bi rada omogočila ta sporazum v tej časovnici. In še vedno mislimo, da je to možno. Delamo znotraj parametrov, ki jih je določila Evroskupina. To pomeni, da ne bo nominalnega reza. To, da radi bi ublažili uh, breme zadolženosti, tako da se bo Grčija lahko uspešno vrnila na finančne trge in da bo lahko stala na lastnih nogah. Torej, kar se tiče Evropske komisije. Evropska komisija je povsem zavezana k dosegi tega sporazuma in ta sporazum je treba um, zaključiti uh, pred koncem programa. Uh, Potem, kar se tiče sodelovanja z IMF-jem, konstruktivno sodelujemo z IMF-jem in eh, sam sem eh, bil vključen v to delo, ne v obliki neposredne finančne udeležbe, ampak eh, tu so določeni aranžmaji, torej za EMF moramo govoriti o tem, kako natančno bo izgledalo sodelovanje. Torej, dogovoriti se moramo še o tem, kakšna bo naša vloga, kakšne bo naše sodelovanje v tej zadnji fazi programa. Hvala lepa, Marko Vali. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Imel bi nekaj vprašanj za komisarja. Prva se nanaša na um, finančni svežen. V poročilu Simons je zapisana nujnost, da bi podprli majhne in srednje velika podjetja in pa uh, zeleno gospodarstvo in pa uh, družbeni podporni faktor. In mislim, da je treba temu nameniti kapital. Potem imamo poročilo LUNS. Uh, v tem poročilu smo se ukvarjali za bančno unijo in tukaj je tudi en del, ki opredeljuje a, obveznice druge in tretje ravni. Torej, bi mora, nujno bi morali storiti kaj v tej smeri, kajti tukaj gre za 7 milijard evrov uh, imamo pa tudi zelo visoko uh, stopnjo slabih kreditov. Torej zanima me, ali namerava komisija storiti kaj v zvezi s tem in ali namerava tukaj sodelovati z Evropsko centralno banko. Potem govorili ste o euroobveznicah. To so um, nekako lažni, uh, lažne evroobveznice, ki ne predvidevajo mutualizacije tvegan med državami. Če ni tveganja oziroma tukaj imamo predvsej sterilno predstavo o, tem, o tej mutualizaciji in zanima me, kako se bomo zaprstavili v prihodnosti šokom v evroobmočju, kajti mi moramo imeti instrumente, s katerimi bomo lahko upravljali tveganje trgov in če teh instrumentov ne bomo imeli, potem eh, se bomo eh, soočili s eh, krizo tako, da bomo morali uvajati zelo nepriljubljene reforme. treba je najti rešitev za te zadeve. Sicer je možno, da bi lahko kakšna država v naslednji krizi menila, da ji pač ne bo uspelo, da bo morala iziti. Torej ne potrebujemo toliko reform za države, ampak za Evropsko unijo, kajti Evropska unija se mora odločiti, ali bo korakala v eni smeri ali pa bodo ukrepale eh, države članice, ampak potem v nasprotni smeri in bodo razmišljale o izstopu iz evroobmočja, naprimer. Hvala lepa. Uh, okay, um, uh, those, uh... Hvala lepa za ta vprašanja. No, najprej ste podali bolj komentar o um, faktorju, o zelenem podpornem faktorju in pa o socialnem podpornem faktorju. Podpiramo to uh, pobudo in uh, sodelujemo z gospodom Simonom za uh, to, da bi našli za to konkretne rešitve. In Eh, res eh, imamo tukaj torej ta zeleni podporni faktor, eh, ima, ki ga uporabljamo podobno kot ta podporni faktor, ki ga imamo za majhne srednje velika podjetja in uvajamo tudi niže kapitalske zahteve, ko banke posujajo majhnim srednjim velikim podjetjem. To, da treba imeti pred očmi tudi bonitetno stran, zeleno ne pomeni nujno to, da ni tveganja. Zato moramo ustrezno kalibrirati ta predlog. Potem, kar se tiče vašega drugega dela vprašanja, oziroma postavili ste precej vprašanj, torej najprej. v zvezi z ravnjo 3. To je del nadzornih ukrepov in To je omenjeno tudi v sporočili o bančni uniji. To smo eh, predstavili oktobra lanskega leta. In če sem vas prav razumel, eh, ste omenili torej tudi trgovinski vedek bank in pa lastna tveganja. Da, tudi o tem se je treba ukvarjati. Potem trading book. Torej, ta reforma je eh, del eh, reform, s katerimi smo jih napovedali leta 2016. Sedaj teče razprava o natančni kalibraciji ehm, reforme Trading Books, torej razprave tečejo v Bazlu. Mislim, da bomo morali razmisliti o pravilnem pristopu, ampak na vsak način to je del našega predloga. Potem, kar se tiče. Uh, um, um, obvezdi skritih z javnim dolgom. E, tukaj ni predvidena mutualizacija izgube, kajti to bi bila e, tržna podpršitev, ki temeli na trgu in mi mislimo, da bi na ta način lahko rešili e, to povezavo med bankami in upletenostjo držav kaj ti treba je investirati v banke, ne pa toliko v uh, lastni uh, trg uh, javnega dolga in na ta način bi uh, tako okrepili položaj v vseh državah članicah evro območja. Torej delamo na tem predlogu. Vemo, da, eh, vla, da so tukaj nekateri zelo previdni v zvezi s tem, kajti de, nekateri deležniki se bojijo, da je to prvi korak v smeri mutualizacije, drugi pa pravijo, da je to eh, morda um, prvi korak v smeri reforme obstoječega regulativnega okvira in jaz pravim ne, ta predlog ne vključuje nobenih eh, drugih elementov in zato smo rekli, da je treba ovrednotiti ta predlog pač samo po njegovi lastni vsebini. Hvala. Very, very right. um, Bernard Monod. Bernard Monod. Merci, monsieur le président, monsieur le vice-président, bonjour. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. V trgovinski eh, vojni eh, smo videli, kakšne so poteze eh, ZDA, pa naj bo v času demokratov ali pa v času republikancev. Njihove poteze močno vplivajo na evropska podjetja. 9 milijard leta 2014 je ZDA zahtevalo od banke BNP Parniba in uh, sicer zaradi sankcij zopr Sudan, Kubo in zaradi enostranskega tolmačenja teh ukrepov. Leta 2018 eh, pa eh, so bili napovedani tudi možni represivni ukrepi z opr BLV in tukaj gre za sistemsko banko. In gospa Beres je o tem ravno kar spregovorila. Potem eh, so se pojavile eh, poteze zopr nekatere eh, ruske banke in vse to seveda vpliva na mednarodne finančne trge, kajti to zmanjšuje njihovo plačilno sposobnost. Sedaj eh, ameriška oblast enostransko uvaja sankcije zoper Iran. Evropska podjetja eh, so tako bolj kot dajkoli prej eh, izpostavljeno tveganju, eh, da eh, bodo zaradi tega utrpela postransko škodo. Spomnimo se, eh, kako je. Eh, stečaj Enrona vplival eh, na mednarodne finančne trge. Kaj bi se zgodilo leta 2018, če bi prepadlo veliko energetsko podjetje ali pa avtomobilsko podjetje kot posledica ameriških sankcij? Zaradi tega bi se morali mi, evropski zakonodajalci, prebuditi ameriške sankcije vplivajo eh, na eh, sistemske banke v trenutku, ko te eh, niso dovolj dokapitalizirane in ko Edis sploh še ne deluje tako, kot bi moral. Torej, to bi lahko vodilo v popolno destabilizacijo euroobmočja. Vaša določila. Uh, pa povzročajo velika sistemska tveganja. Kaj torej menite o teh enostranskih eh, ameriških potezah in kakšno tveganje predstavljajo za Evropo? Ali Evropska komisija resno jemlje ta eh, sistemska tveganja? Eh, ali se s tem ukvarja odbor za sistemska eh, tveganja v Evropski centralni banki? Kolikor vem, ja. Eh, kaj pa eh, lahko storimo za Evropo, ki je v veliki nevarnosti? Hvala lepa za vaš odgovor. Uh, well, uh uh, eh, onzet. Ja. Seveda, to je zelo zapleteno vprašanje, kaj ti veliko težav imamo, kar zadeva naše trgovinske odnose z uh, ZDA. tukaj gre tudi za možnost enostranskih eh, uvedb eh, carin eh, na jeklo. Kot veste, je Evropska unija uspela doseči preložitev uvedbe teh carinskih dajatev, vendar pa potrebujemo uh, tudi eh, dokončno rešitev. Ne moremo tega prelagati iz eh, meseca v mesec. Evropska komisija pa druge, tudi druge evropske inštitucije so v tesnem stiku z eh, pristojnimi organi v ZDA, da bi to zadevo rešili. Potem eh, ste omenili Iran in pa eh, izstop eh, ZDA iz iranskega sporazuma. To je seveda eh, razlog za veliko zaskrbljenost eh, v Evropski uniji, kajti eh, to je pomemben presedan, ko se je ena država enostransko umaknila iz mednarodnega sporazuma. Čeprav je Mednarodna jadrska agencija večkrat potrdila, da se Iran tega sporazuma drži da je uh, omejil svoj jedrski program uh, do zahtevane stopnje. Trenutno ocenjujemo gospodarske posledice in pa uh, eh, potencijalni vpliv ameriških sankcij na Iran. Kako bo to vplivalo na Evropsko unijo, na evropska podjetja, pa tudi kako bo to vplivalo na evropski finančni sektor. Kot ste omenili, bi eh, lahko eh, bila nova uredba na tem področju eh, dobro orodje glede na mednarodno naravo bančnega sistema. Še prav posebej glede na izpostavljenost velikih sistemskih bank ameriškemu sistemu in pa transakcijam v ameriških dolarjih. Torej, eh, tukaj eh, se pojavlja nekaj pomembnih vprašanj, ki jih bo potrebno nasloviti in s tem se trenutno ukvarjamo. Eh, govorili pa ste tudi na kratko o pravilih o pranju denarja. Pomembno je, da imamo verodostojen način boja proti pranju denarja, tako da eh, bomo lahko ustrezno odgovorili na morebitne ukrepe strani ZDA. Hvala lepa. Brian Hayes. Gospod podpredsednik, dobrodošli ponovno v odboru Ekon. Imam le dve vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na na dokument eh, o akcijskem načrtu za finančne proizvode za potrošnike. Trenutno se osredotočamo na enotni trg za finančna podjetja, ne pa za eno, na enotni trg eh, za stranke na finančnem področju. Torej, katerim eh, točkam boste dali eh, prednost eh, do konca tega zakonodajnega obdobja, kajti tukaj je potrebno kaj storiti. V moji državi je trenutna stopna 3,2 odstotka, druge je še nižja, torej potrebujemo večjo konkurenčnost in to moramo zagotoviti, zato, da bi znižali stroške. Eh, da bi eh, potrošnikom zares eh, zagotovili najboljše možnosti. Torej, katerim točkam boste dali prednost pri akcijskem načrtu za finančne storitve za potrošnike? In še drugo vprašanje. Veste, kaj vse smo storili na področju Unije denarnih trgov. In sedaj imamo pomembno uredbo, ki bo zelo pomembna za zmanjšanje sistemskih tveganj, zaostajamo za ZDA, torej je zelo pomembno, da poskrbimo za eh, kalibracijo. Veste tudi, da so nekateri kolegi zaskrbljeni zaradi eh, eh, možnosti obrnjene porazdelitve za strani ESME. V svetu se o tem pogova niso pogovarjali, tudi komisija ni dobila uh, predloga. ESMA je podala svoj predlog, komisija se je strinjala. Ali je uh, smiselno eh, sprejeti odločitev, uh, ki je bila sprejeta na prvi uh, stopni? Eh, in pri tem eh, zaobiti eh, recimo parlament, ki zastopa neposredno državljane. Torej, k prvemu vprašanju, kar zadeva akcijski načrt za trg finančnih storitev za potrošnike. Omenil sem čezmejna plačila, tukaj gre za Eh, razširitev tako imenovanih evroplačil na celotno Evropsko unijo. Upamo, da bo eh, tudi odbor eh, Ekon delal na tem področju, kajti to lahko seveda veliko prinese potrošnikom. Vzpostavili smo tudi delovno skupino, kako uh, uporabiti digitalne storitve, recimo digitalno identifikacijo, tako da bi lahko te storitve ponujali tudi na daljavo. Kajti pri zagotavljanju čezmejnih finančnih storitev je glavna uvira poznavanje strank in to želimo izboljšati. Potrebno je poznati stranke tudi pri čezmejnih transakcijah in na številnih področjih smo eh, predlagali različne možnosti eh, za zagotavljanje finančnih storitev na čezmejni ravni. Eh, omenili, omenil sem že PEPS, pokojninski proizvodi so močno razviti v nekaterih evropskih državah, v drugih evropskih državah pa ne. In če bi imeli uh, vse evropski uh, pokojninski proizvod oziroma proizvod uh, osebnega pokojninskega zavarovanja, ki bi bil na voljo vsem državljanom Evropske unije, bi to veliko pripomoglo k izboljšanju situacije. Torej, Evropska komisija je pripravljena zagotoviti ambiciozno spremljanje eh, akcijskega načrta za finančne storitve za potrošnike, potem pa eh, sredstva za denarne trge. Res je, da so potekale razprave in službe eh, Evropske komisije so potrdile, da ta eh, mehanizem skupnega preklica ni v skladu z, eh, uvedbo, z uredbo o večletnem finančnem okviru. In kot veste, je eh, pravna služba Evropske komisije sprejela odločitev, da bo objavila svoje mnenje o skupnem preklicu in sicer na zahtevo državljanov. in to bo na voljo uh, vsem deležnikom. Hvala lepa. In kot veste, imamo v parlamentu različno mnenje glede tega. Zaupamo seveda mnenju eh, Evropske komisije in seveda je to potrdila tudi eh, naša pravna služba. Jonas Fernandez. Pozdravljeni, najlepša hvala, gospod predsednik. Veselje mi je, da ste tukaj, gospod komisar. Mislim, da je pomembno izkoristiti ta srečanja tudi za dialog, ne samo za vzpostavljanje uh, vprašanj, gre tudi za to, da se eh, zato, zagotovi ustrezne informacije za voljivce. Uh, Imamo tudi uredbo, ki jo je predstavila komisija uh, pred dvema letoma, uh, oziroma dvema letoma in pol uh, obema so zakonodajalcema. To je 30 mesecev, to je polovica našega mandata. In sicer ta uredba uh, je paralizirana tukaj v parlamentu in tudi v svetu. Tukaj v parlamentu se že pet mesecev. Eh, trudimo za eh, sestanek, pa nismo imeli še nobenega eh, sestanka poročevalcev v senci. Gre za poročilo o Edisu. 13. decembra lanskega leta smo imeli zadnjo sejo. Pet mesecev je že minilo in ni predviden noben sestanek v naslednjih tednih. Zato bi rad izkoristil to priložnost, da državljanom povem, da nas je nekatere parlamentarce sram. Sram nas je, da določeni kolegi tukaj in da ta parlament v celoti ni sposoben napredovati pri tako pomembnem dosjeju. Veliko smo naredili za bančno unijo, imamo skupno resolucijo, imamo uh, skupno reševanje, skupno, skupen okvir za uh, bančne organe. Ampak, če obstaja kakšen uh, problem, če bo prišlo do problema, bodo to plačali imetniki depozitov v državah članicah. In um, to se ne more tako nadaljevati. Evropski organi so uh, pred enim letom reševali banko Popular. In če ne bi imeli kupca, bi eh, breme prevzeli uh, španski uh, imetniki depozitov. In oni bi nosili posledice odločitev, ki se sprejemajo tukaj. Določene skupine so se pripravljene pogajati, mm, imeti dialog eh, in podati tudi določene pobude za to, da bi eh, dosegli napredek. Eh, mi, zeleni, guje, mi smo skušali zagotoviti okvir za pogajanja z Alde, ZLS e in drugimi in vse do danes še nismo dobili odgovora. Najslabše pa je, da bo v naslednjem mesecu svet imel sestanek. Zanima me, če bodo prišli do kakšnega političnega eh, dogovora. Ampak v parlamentu nismo naredili svojega dela dogovora eh, in nismo eh, zadostili pričakovanjem naših državljanov, ki jih tukaj zastopamo. Hvala. Uh, well, uh, this, um... no. Glede tega se lahko samo strinjam. Eh, Evropska komisija je eh, seveda zelo razočarana, da je od leta 2015 prišlo do zelo majhnega napredka eh, pri sistemu zajamčenih vlog. Kot veste, smo na strani komisije skušali tudi ugotoviti, kateri so razlogi za zastoj na tem področju. In kot veste, smo oktobra lani predlagali tudi nekatere nove pobude in imeli smo tudi sejo, ki je bila temu namenjena. Kako eh, torej eh, se soočiti z Edisom na bolj eh, sistemski način, kako zagotoviti podporo likvidnosti in kako preiti iz prve na drugo stopnjo, kar eh, bi vodilo tudi eh, v okrepitev skupnega evropskega sistema. Eh, načrt Evropske komisije je še zmeraj, da bi imeli ustrezno delojoč evropski sistem, vendar pa smo pripravljeni razpravljati tudi o možnih korakih e, na poti k e, dosegi tega cilja. Torej, še zmeraj upamo, da bi lahko naše pobude iz lanskega leta privedle do e, pozitivnega, do pozitivnega rezultata. Tehnično delo v svetu kar dobro napreduje imajo delovno skupino in naše sporočilo o zaokrožitvi bančne unije je vodilo v eh, nove eh, razprave in sedaj se svet ukvarja z številnimi tehničnimi vprašanji. Vendar pa še zmeraj slišimo različna mnenja z strani eh, držav članic, ampak Evropska komisija želi izvesti eh, ta predlog in pripravljeni smo seveda tudi na kompromis. Hvala lepa, gospod komisar. In res je težko utemeljiti ne to, da obstajajo različna mnenja, kajti to je seveda nekaj povsem normalnega, ampak da ni nobenih eh, sej na to temo. To pa je nespremljivo, kajti. naša naloga je, da delamo in da skušamo najti eh, kompromise. Ne glede na to, kakšen je potem končni rezultat eh, pri eh, glasovanju. Ampak da se s tem sploh ne ukvarjamo, to se mi zdi nespremljivo. Gospod Kircus. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod podpredsednik, ali bi lahko, prosim, povzeli napredek eh, v zvezi z brexitom na finančnem sektorju. Dejali ste, da eh, hitro napredujete. Ali lahko poveste kaj več eh, o temah, ki so bile že obravnavane in o temah, ki bodo še obravnavane. Potem pa še imam vprašanje v zvezi z zmanjšanjem tveganja, z delitvijo bremena to je temelj bančne unije. Glede na dogodke v Italiji, eh, mislim, da se je tveganje povečalo in to eh, ugotavlja tudi trg, kajti obrestne mere se počasi, ampak ustrajno zvišujejo za Italijo, pa tudi za Grčijo. In ni eh, prav eh, velikega zanimanja za delitev tveganja v številnih državah, kot so recimo Nemčija, Nizozemska, Avstrija. Kako torej nameravate odgovoriti na ta razvoj, eh, ki ni ravno obetajoč, vsaj ne po mojem mnenju? Uh, okay. so... Ja, dobro, najprej k prvemu vprašanju. Brexit. Kot sem dejal, delo na tem področju poteka in Osredotočil se bom seveda na finančni sektor. To je namreč naša odgovornost. Kar smo storili v preteklem mesecu je, da smo objavili pripravljalne dokumente, ki vsebujejo eh, različne pripravljalne ukrepe za eh, strani različnih udeležencev na finančnem trgu, kako se pripraviti na finančni sektor različne scenarije eh, po Brexitu in imamo tudi sporazum, eh, da bomo vzpostavili tehnično skupino, ki jo bo sta vodili Evropska centralna banka in pa banka eh, Združenega kraljestva in obravnavali bosta različne scenarije po uh, izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Seveda uh, bomo predvideli tudi možnost, da do sporazuma sploh ne bo prišlo, čeprav to seveda ni namen uh, Evropske uh, komisije. Eh, imamo pa tudi političen dogovor o prehodnem obdobju. To bo vsaj nekoliko omililo eh, našo zaskrbljenost, eh, vendar pa je to prehodno obdobje na vsak način del sporazuma o izstopu. Določeni pogovori pa še potekajo, recimo o irski meji in o tem, kako najti ustrezno uh, rešitev. Gre tudi za prihodne carinske odnose z eh, Združenim kraljestvom. Pomembno je, da dosežemo napredek, eh, kajti marec 2019 se hitro približuje, se hitro približuje, manj kot leto nas loči od tega datuma. Potem pa še vprašanje o zmanjšanju tveganja, o e, delitvi e, tveganja. Kot veste, nismo politična stranka in nismo vključeni v e, politične pogovore v državah članicah, zato so odgovorne države članice in to je del ustavnih postopkov. Kar poudarjamo pa je, da, da je potrebno uh, obdržati davčno disciplino in Italija mora zmanjšati eh, javni dolg eh, in pa državni primankljaj, kajti ta predstavlja veliko tveganje. Veliko krat eh, smo razpravljali z trenutno vlado in eh, strinjali smo se eh, glede ciljev za letošnje leto, to pa je tudi naše stališče, ko se pogovarjamo z oziroma ko se bomo pogovarjali z vsemi naslednjimi vladami. Pol tanki naslednji na vrsti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli k nam. Eh, odbor Ekon je že prijel, eh, sprejel poročilo na lastno pobudo o trajnostnem financiranju. Pozdravljamo predloge Evropske komisije. Vaše predloge eh, odlično in prijeli boste podporo Evropskega parlamenta. Vendar pa smo tudi zaskrbljeni in imamo določene želje, kajti finančni sektor se spreminja. 23. maja, 24. maja boste predstavili nove predloge, ali bodo ti dovolj široko zastavljeni, mogoče bi nam lahko to zagotovili. Uh, najprej uh, ste. Uh, omenili eh, zelena sredstva, tako imenovana zelena sredstva, vendar pa niste govorili o vsem drugem, eh, o kršitvah pravic delavcev, o agresivni davčni politiki in tako naprej. Če boste začeli zgolj z eh, tako imenovanimi zelenimi ekološkimi sredstvi, kaj boste storili na drugih področjih? Zdi se tudi. Uh, Zdi se nam tudi, da eh, manjka eh, previdna eh, bonitetna politika in ta mora biti široko zastavljena. Zakaj bi začeli zgolj zeleno? Zakaj ne bi predloga obarvali tudi rjavo? Pomembno je tudi, da upoštevate finančne posledice tvegan ki se pojavljajo uh, na uh, trgu obveznic in uh, zakaj niste vključili tudi bank, ki so še zmeraj zelo pomembne v finančnem sektorju v Evropi. Uh, zakaj uh, niste vključili tudi pokojninskih skladov in pa bank? ne zgolj eh, podjetji, ki upravljajo z premoženjem. Najlepša hvala za izrečeno podporo našemu načrtu za trajnostno financiranje in res je, da nameravamo razviti ambiciozen in pa eh, široko zastavljen eh, načrt za spremljanje izvajanja akcijskega eh, načrta in imamo tudi skupino, eh, ki smo jo spostavili v ta namen in na takšen ali drugačen način želimo spremljati vsa ključna priporočila tega poročila. Torej, mislim, da bo to dovolj široko zastavljeno. Potem pa naj preidem k nekaterim specifičnim vprašanjem na davčnem področju. Torej, kar trenutno predlagamo je, da bi imeli neko uh, strukturo na vladni ravni in uh, ko, bo, uh, ko bodo ti uh, vladni organi vzpostavljeni, Potem bo uh, lahko prišlo uh, tudi uh, do uh, konkretnega izvajanja in tukaj se bomo v prvi vrsti osredotočili uh, na boj proti podnebnim spremembam, torej na uh, zelene načrte kasneje, pa uh, bo delo razširjeno tudi na uh, druga področja. Torej, gre za eh, razvrščanje, začeli bomo z eh, bojem proti podnebnim spremembam, potem pa bomo z delom nadaljevali in pojavili se bodo tudi novi predlogi. In eh, naše predloge bomo razširili tudi na druga področja. Namen celotnega svežnja je, da e, zmanjšamo e, obseg sredstev, ki jih podjetja ne bi mogla uh, uporabiti in uh, želimo uh, tudi ugotoviti, ali je to koncept, uh, ki ga lahko uh, razvijemo uh, še naprej. Um, Potem ste govorili o pokojninskih skladih in zakaj nismo vključili tudi eh, teh. kadar obstajajo različne možnosti, eh, je seveda potrebno to zagotoviti. Včasih eh, to ne zadeva klasičnega bančnega sektorja. Eh, če imaš tekoči račun ali pa varčevalni račun pri banki, potem nimaš tako velike izbire pri ulaganjih, kajti banke ne ponuja toliko finančnih instrumentov. Če pa banka začne Eh, ponujati določene storitve zasebnega bančništva, potem eh, lahko seveda razpravljamo o tem, eh, kako to ustrezno obravnavati. Eh, na vsak način želimo eh, spremljati eh, to področje še naprej in sicer v sodelovanju z Evropskim parlamentom in seveda želimo, da bi bili naši načrti uresničeni še tekom tega mandata. Hvala lepa, Tomas Mann. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod podpredsednik komisije. Najbrž ste ugotovili, kako močno podpiramo številne pobude Evropske komisije. Tukaj sem in uh, zelo jasno smo uh, dokazali tudi, kaj mi počnemo v Evropskem parlamentu. Mislim, da so naša poročila zelo pomembna in izjemno trdna. Kako se bo uh, nadaljeval razvoj bančne unije? Sistem zajamčenih vlog. Uh, Mogoče ne ravno na evropski ravni, ampak vsaj na nacionalni ravni. Stranke je potrebno zaščititi, ampak bojimo se. Uh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 pravi, da lahko eh, veliko ukrepov sprejme Evropska centralna banka. Kako pa boste zagotovili, da eh, na koncu ne bodo zlorabljene uloge naših varčevalcev z namenom reševanja slabih bank. In naslednja tema je Italija. Dejali ste, eh, da ne želite komentirati sestave vlade, kajti to ni vaša naloga. Ja, ampak kaj naj storimo? Imamo Eh, desničarske skrajneže, ki skušajo oblikovati vlado. In prva zahteva je bila odpis 30 eh, milijard evrov. Kaj bodo pa rekli Grki na to? Eh, italijanske obveznice so pod pritiskom, tveganje se povečuje in Posojila eh, so izjemno negotova. Evropska centralna banka pa kupuje italijanske obveznice. Ali menite, da ne potrebujemo stališče Evropske komisije? Ali eh, nimate tudi eh, vi naloge, da sprejmete stališče kljub vsej neodvisnosti Evropske centralne banke? Eh, kajti eh, odpis dolga kot predpogoj, aha, mislim, da je to zgodba iz preteklosti, s katero smo se že soočili in Italija sedaj ne more biti nobena izjema. Uh, okay, uh... Dobro. Kar veliko vprašanj je bilo zastavljenih najprej k vprašanju sistema zajamčenih uh, ulog, uh, mutualizacije. Eh, in pa um, k vprašanju zmanjšanja tveganja v bančnem sektorju. Eh, postopno uvajanje Edisa predviduje, predvideva podporo likvidnosti in pri tem uh, prehod uh, iz uh, prve na drugo stopnjo. In o tem tudi razpravljamo, potem pa o številkah iz našega drugega poročila o napredku v zvezi z slabimi posojili. 910 eh, milijard evrov, mogoče je nekaj sprememb, nekaj razlik v metodologiji eh, iz različnih verov, vaša številka je bila nekoliko drugačna, na vsak način pa je prišlo do velikega znižanja uh, slabih postojil uh, eh, z 6,7 odstotka na vrhuncu krize na 4,4 odstotka sedaj, ampak končne številke bodo na voljo jutri, mislim, da mogoče te številke niso ravno najnovejše in jutri uh, boste uh, dobili posodobljene številke. Potem pa k vprašanju, ki ste ga omenili v zvezi z 230 milijardami, eh, šlo naj bi za odpis dolga, eh, ki naj bi ga zahtevale stranke, ki eh, sestavljajo vlado, dejale so, da ta številka temelji na starem osnutku, ki je sedaj že neveljaven, torej tu. To ni eh, del eh, programa vlade, kolikor jaz vem. To bi bil pravzaprav paradok, paradoks, kajti ta sredstva v Evropski centralni banki so eh, sredstva eh, italijanske eh, centralne banke, nacionalne banke in torej bi bilo to kontraproduktivno, no vsaj po moji logiki, ampak dobro veliko stvari danes ni logičnih. In pa okinitev davka za eh, premožnejše državljane, to je zelo inteligenten predlog. Ni nagil. Hvala lepa. Gospod predsedujoči in dobro jutro. Gospod podpredsednik, reči moram, da pozdravljam vašo zavezanost eh, trajnostnemu financiranju. Dejali ste, da je to ena izmed vaših prioritet in zares se že veselim vašega predloga prihodnji teden, kar zadeva taksonomijo oziroma razvrščanje. In mislim, da morate eh, biti pri tem zelo ambiciozni v skladu s poročilom eh, Scott Cato, o katerem smo glasovali v tem odboru. Naj odgovorim na vprašanje Pola Tanga. Rada bi vedela, kaj ste pravzaprav uh, menili, uh, ko ste govorili o ESG faktorjih. Pomembno je, da si ogledamo uh, nekatere izmed teh točk, ampak obstajajo tudi druga vprašanja namreč eh, zeleno financiranje mora postati standardno financiranje v nasprotju z 99 odstotki, eh, ki so namenjeni bolj standardnemu financiranju. Včeraj smo razpravljali eh, o osnutku poročila v zvezi z bonitetnimi določili za investicijska podjetja ekvivalentnost naj bi eh, zagotovila eh, boljša vlaganja in pa pravičnejši položaj za udeležence na evropskem eh, finančnem trgu. Vendar pa smo slišali tudi, da bi lahko prišlo do zmanjšanja udeležbe določenega tipa podjetij. Ali Evropska komisija Eh, razmišljala o uh, omejitvi vstopa na trg. In uh, polovica investicijskih podjetij je trenutno v Združenem kraljestvu, kjer je zagotovljeno alternativno financiranje, ki se da več ne bo na voljo uh, trgu Evropske unije. Uh, Dejali ste tudi, da bi zasebni sektor moral uh, zagotoviti, eh, da ne bo prišlo do prekinitve pogodb. Dejali ste, da lahko trg to reši sam. Ampak ali lahko poveste kaj več o tem, kako lahko uh, trg to stori brez jasnega regulativnega okvira? Uh, kaj ste storili v zvezi z tem? Ali ste imeli uh, sestanke z Banko Anglije in kakšen je bil rezultat? In na koncu, gospod predsedujoči, se moram vrniti na kratko še k eni točki. Eh, ko ste odgovorili na vprašanje Brianu Hayesu eh, in sicer je šlo za eh, denarne trge, če je to tako zelo pomembno vprašanje, zakaj, bi, zakaj je komisija to sploh uvrstila v svoj predlog, preden smo imeli ustrezno razpravo na to temo. Najlepša hvala. Dobro, torej. Veliko vprašanj ste zastavili. Najprej naj, govorim, naj spregovorim o trajnostnem financiranju in taksonomiji. Kot sem eh, dejal, gre tukaj za podnebne spremembe in potem eh, na razširitev na druga okoljska in socialna merila. Eh, vprašanje, ki se zastavlja, pa je, kdaj bomo to storili. Seveda je to odvisno od zakonodajnih postopkov, kajti kar bomo predložili kot zakonodajni predlog, eh, bo upravljanje eh, taksonomije, ne taksonomija kot takšna. Torej, naš načrt je razmeroma ambiciozen, ampak če bo prišlo do uresničitve in če bo zakonodajno delo zaključeno bolj kot ne eh, v naslednjem letu, bo do prvega razvrščanja prišlo v prvem eh, četrtletju leta 2019. No, to je nekoliko ambiciozen načrt, ampak če bodo postopki potekali tako, kot je bilo predvideno, je to mogoče. Seveda pa ne morem sedaj predvideti natančne hitrosti eh, poteka dela eh, pri razvrščanju nadaljnih faktorjev, ampak to. Eh, je način, na katerega smo predlagali, da se soočimo z tem vprašanjem. In seveda, naš načrt je, da imamo široko zastavljen akcijski načrt, ki bo eh, zajemal eh, različne sektorje finančnih storitev in želimo pripraviti vzpodbude za finančni sektor in zagotoviti, da se bodo eh, finančne storitve osredotočale na zelene in trajnostne cilje. Potem pa pregled eh, finančnih podjetij in eh, okvir za ekvivalentnost. Nismo še izvedli presoje vpliva, vendar pa smo izvedli presoje vpliva našega predloga in uh, v predlogu nismo bili omejujoči, kar zadeva načela ekvivalentnosti. Vendar pa gre pravzaprav za širše zastavljeno vprašanje, kajti trenutno razpravljamo o ekvivalentnosti kot možnem okviru za finančno sodelovanje z Združenim kraljestvom. Trenutno Lahko rečem, da so bili rezultati na področju ekvivalentnosti zelo močni. Več kot 200 eh, ugotovitev eh, ekvivalentnosti smo potrdili. Eh, tukaj je šlo Tukaj gre uh, za primerjavo z drugimi jurisdikcijami in mislim, da se Evropska unija opira na ekvivalentnost v veliko uh, večjem odstotku kot druge jurisdikcije in to bo igralo pomembno vlogo tudi v naših odnosih z Združenim kraljestvom. Torej, naš namen ni, da omejujemo uh, ekvivalentnost, ampak da pripravimo jasne načrte za dogovor o uh, ekvivalentnosti. In zato smo že predložili dokument lansko leto, se mi zdi, ali pa leta 2016, ne, lansko leto. In uh, tam smo urisali naš pristop k ekvivalentnosti po Brexitu. In potem k vprašanju. kontinuitete pogodb. Seveda obstajajo različne pogodbe, ampak če si recimo pogledamo zavarovalne pogodbe, eh, lahko najdemo eh, številne eh, rešitve v eh, industriji. Relik, razlik, veliko različnih načinov je eh, in eh, obstajajo eh, tudi rešitve na nacionalni ravni. Če pa bo potrebno, je možno razmisliti tudi o prenosu teh pogodb na eh, evropski organ. Eh, pri tem eh, pa je seveda potrebno upoštevati različna tveganja, to obravnavamo v predlogu EMR2. In industrija bi pri tem sama lahko igrala zelo pomembno vlogo. In za uh, druge uh, finančne infrastrukture, eh, je eh, tveganje precej manjšo in finančno stabilnost bi lahko eh, dosegli z enostranskimi sporazumi in za postopnim ukinjanjem, če bo to potrebno. To pa je tudi področje, kjer ECB e igra pomembno vlogo in sicer v sodelovanju z banko Anglije, kaj ti. Lahko bi prišlo uh, do učinka tako na Združeno kraljestvo, kakor tudi na EU, eh, vendar pa seveda upamo, da se to ne bo uresničilo. Ne vem, kaj naj še dodam k eh, prejšnjemu odgovoru. so zakonodajalce sta razpravljala o e, skupnem e, preklicu in e, sta to možnost zavrnila. To je tudi eden izmed argumentov pravne službe, ki pravi, da ta praksa ni v skladu z trenutno, trenutnimi pravili Evropske unije. To mnenje pravne službe pa, kot sem že dejal, je na voljo javnosti, torej ne morem prav veliko dodati k temu vprašanju, vsaj ne v tem trenutku. Hvala, Ludek Niedermayer. Hvala, Ludek Niedermayer. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, da ste prišli danes v naš odbor. Naj se vrnem na začetek naše razprave. Govorili smo o časovnici in rekli smo, um, da to predstavlja omejitve za prihodna leta, vendar pa po mojem mnenju ne gre vedno za čas. Omenili smo Edis, naj malo več povem o tem. Meni se zdi, da trenutno stanje ni posledica različnih mnen o časovnici, o sosledju dogodkov, eh, o tehničnih nestrinjanjih, ampak gre za pomankanje zaupanja med vladami in pomankanje zaupanja tudi v določena orodja. Nekatera orodja, SSM, SRB smo mi uvedli in zato, da bomo lahko šli naprej, bomo morali rešiti vprašanje nizkega zaupanja. Zato bi rad postavil naslednji vprašanje. Če e, bo še pri drugih zadevah prišlo do tehničnih problemov in posledično do zastojev, Eh, in če bo težko vzpostaviti zaupanje med različnimi stranmi, kaj boste vi kot komisar naredili? Ne samo zato, eh, da se rešijo tehnična vprašanja, ampak tudi zato, da se ponovno vzpostavi zaupanje v eh, recimo verodostojnost skupnega mm, mehanizma za nadzor in tako naprej. Hvala. Tukaj treba vzpostaviti ravnovesje med zmanjševanjem tveganja, torej krepitvijo zaupanja in pa porazdelitvijo tveganja. In tukaj moram povedati, da obstaja dogovor tudi na ravni finančnih ministrov Evropske unije iz leta 2016, o tako imenovanem načrtu za zmanjševanje tveganja. Povedati moram, da je, smo skoraj vse iz tega načrta dosegli ali pa je komisija eh, v zvezi s tem podala predlog. Bančni sveženj iz leta 2016 je naprimer tak primer. Torej, pri zmanjševanju tveganja smo dosegli napredek, kot je to opisano v načrtu finančnih ministrov držav članic EU. Mislimo tudi, da to zagotavlja dobro osnovo za nadaljni napredek na področju porazdelitve tveganja. E, pogoji se nam zdijo dobri za to, da se e, doseže dogovor o skupnem skladu oziroma enotnem skladu za reševanje. In tudi uh, glede prve faze Edisa bi lahko dosegli dogovor. Eh, prej, v prejšnjih letih smo se veliko pogovarjali o tem, kaj pravzaprav pomeni zmanjševanje tveganja in pa porazdelitev tveganja. In eh, mislim, da smo glede zmanjševanja tveganja že veliko dosegli, imamo pa tudi dobre temelje za nadaljne korake na področju zmanjševanja oziroma porazdelitve tveganja. Porazdelitve tveganja. Hvala. Ehm, tudi predsotki eh, včasih igrajo pomembno vlogo. Če bi Edis že veljal po trenutnih pravilih, eh, potem bi eh, bila situacija popolnoma drugačna, kar se tiče neto plačnic v Evropski uniji. Eh, torej, zaupanje je pomembno, pomembno, pomembni pa so tudi predsotki. Alfred Sans. Hvala. No, tri kratka vprašanja. Najprej eh, me zanimajo kriptovalute. Zanima me, eh, kako se o kriptovalutah razpravlja tu v Bruslju. Vi ste podali določene informacije februarja in iz vsega tega lahko vidimo, da Eh, je še veliko nezaupanja oziroma da nimamo veliko informacij o tem. Eh, storitveni sektor eh, pa ima lahko velike koristi od menjav v kriptovalutah. Zanima me, kakšne so prednosti kriptovalut za evropske trge in kako ocenjujete trenutno dogajanje v določenih državah članicah na tem področju dostop do financ eh, za MSP je predvsem v Južni Evropi je še vedno zelo odvisen od eh, bančnega financiranja. Komisija je v številnih dokumentih poudarila, da bi več morali narediti za uvrščanje MSP-jev na javne eh, sezname kakšne ukrepe eh, komisija predvideva na tem področju in ali bomo lahko karkoli dosegli do konca tega mandata. Moje tretje vprašanje pa zadeva to, kar je že vprašala eh, Nina Gil in sicer gre za eh, evropske zavarovalnice in pokojninske sklade um, kontinuiteta pogodb je pomembna tudi po brexitu in zanimajo me ukrepi, ki bodo to zagotovili. Um, to je pomembno posod po Evropski uniji. Ne glede na izid pogajanj o brexitu, ali nam lahko date jamstvo, pa ne nam, ampak e, in tudi ne podjetjem, ampak državljanom, ki imajo e, pogodbe z podjetji iz Združnega kraljestva, da bodo še naprej Eh, te pogodbe veljale in da bodo od tega imeli vse koristi, ki jih uživajo tudi zdaj. Hvala. No, najprej glede kriptovalut. Kot veste, Eh, smo o tem govorili tudi v akcijskem načrtu za fintech. Torej, opredelili smo pristop Evropske unije do kriptovalut, ugotovili smo, da eh, na tem področju prihaja do obetavnega razvoja in morali bi poročiti, kako eh, zagotoviti korist od kriptovalut. Poleg tega pa se moramo zavedati tudi tvegan, ki jih prinašajo kriptovalute. In zato je Evropska eh, komisija eh, na mojo zahtevo ehm, posodobila informacije o tveganjih, eh, ki so povezana s tem. Torej gre za visoko špekulativne dejavnosti, ki so odvisne predvsem od ponudbe in popraševanja in obstaja tveganje, da izgubiš svojo naložbo v teh kriptovalutah. Že sama beseda kriptovaluta eh, je lahko zavajujoča. ECB je večkrat poudarila, da imamo samo eno valuto v evromočju in to je evro. Lahko govorimo o kriptotokenih ali kriptosredstvih. In eh, nadzorni organi Evropske unije eh, trenutno izvajajo uh, Eh, regulativno uh, lociranje uh, oziroma pregled kriptovalut, uh, ki so lahko podvržene različnim pravnim okvirom. Poleg tega se ukvarjajo tudi z bojem proti pranju denarja. To je del direktive za boj proti pranju denarja, namreč izmenjave pri kriptovalutah bi morale tudi biti podvržene zahtevam iz te direktive. Torej, številna vprašanja so s tem povezana in eh, moramo se z njimi ukvarjati, ko govorimo o razvoju kriptovalut. Potem mm, uvrščanje na seznam MSP-jev. Kot sem rekel, bomo eh, kasneje ta mesec eh, podali predlog oziroma objavili predlog o tem. Ideja pa je, da omogočimo MSP-jem dostop do javnih trgov, da zmanjšamo ovire za nje in omogočimo rast trga MSP-jev. In to je ena od prednostnih nalog, ki je bila opredeljena tudi v umestnem pregledu eh, Unije kapitalskih trgov. 23. maja pa bo predstavljen predlog o tem. Potem še kontinuiteta pogodb. Kot sem že rekel, je to eno od področji, ki ga trenutno ocenjujejo nadzorniki in regulatori. Imamo tudi delovno skupino za to področje in Vsekakor delamo na tem, da bi minimalizirali uh, tveganja, ampak pri, oziroma da bi minimalizirali uh, uh, možne težave na tem področju. V tem trenutku pa še vedno obstaja veliko odprtih vprašanj, tako da težko uh, zdaj dam kakršnakoli jamstva. Pogajanja še vedno potekajo in izid še vedno ni stoodstotno eh, jasen. Eh, mi eh, si prizadevamo predvsem zato, da res ne bi prišlo do moten pri pogodbah. Hvala. Kot smo pričakovali, je bila ta razprava zelo oplodna, zelo pozitivna. Rad bi se zahvalil komisarju Dombrovskisu in še enkrat več bi rad izrazil tudi našo pripravljenost, da bomo v naslednjih in sicer zadnjih mesecih tega mandata trdo delali za to, da pridemo do zaključka pri čim več zakonodajnih dosijejih. Um, upam, da bomo to dosegli pri vseh. Uh, upam tudi, da bodo kolegi sodelovali pri teh prizadevanjih, ki so potrebna za to, da se izboljša naša eh, zmožnost, eh, da zagotovimo ustrezen regulativni okvir za finančno integracijo in finančno stabilnost. Eh, zaključili smo že z našo razpravo, tako da ne moremo zdaj sprejemati Eh, še novih prijav k besedi. Eh, vaša skupina je eh, dobila čas za govor tudi v okviru postopka Catch DI. Najlepša hvala, gospod komisar. Začeli bomo z naslednjo točko na dnevnem redu. Yeah, it's pretty for you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

Dragi kolegi, gremo na 11. točko našega dnevnega reda. Rad bi pozdravil Žana Pola Gozesa, ki ga vsi dobro poznate, mm, ki ga tudi vsi cenimo. To je naš nekdani kolega. Zdaj pa nas obiskuje v svoji funkciji. Eh, predsednika upravnega odbora Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje. Spremlja ga gospod Andrew Watchman, ki je eh, direktor EFRAGA in pa tudi predsednik eh, tehnične strokovne skupine je tukaj. Kot veste, so računovodske teme predstavljale tudi pomemben del našega dela. Eh, tu je bilo še posebej odraženo v tem, da je bila vzpostavljena stalna ekipa za IFRS, ki je predana temu, da se ukrepi vključenost parlamenta že v zgodni fazi pri razvoju mednarodnih finančnih standardov poročanja in pa eh, njihova uverovitev v EU. Efrak eh, e skupaj z PUB dobiva um, sredstva iz sofinanciranja in zahteva Evropskega parlamenta za nadaljevanje tega sofinanciranja uh, je bila, uh, da imamo redna srečanja in uh, izmenjave mnen in v tem okviru se srečujemo tudi danes. To srečanje prihaja v pravem času, kajti EFRAK zdaj pripravlja na svete za overovitev za MSRP 17. Na sveti Efraga naj bi bili pripravljeni do decembra 2018. Parlament se je tudi odločil, da bo pripravil usutek resolucije o tej pomembni temi in eh, to bo tudi prispevalo k nasvetom za overovitev. Tako da um, je ta izmenjava mnen res uh, aktualna. Gospod Gozes, izvolite besedo. Hvala. Gospod predsednik. Veliko veselje in čast mi je, da sem danes tukaj. Eh, eh, sam sem eh, bil tudi član tega odbora deset let in zdaj vidim med vami tudi znane prijateljske obraze. Vesel sem, da sva s gospodom Watchmanom lahko prišla sem in da vam predstaviva delo Efraga, ko gre za pripravo na svetov za overovitev glede MSRP. Ne spominjam se tudi dneva, ko sem maja 2016 uh, eh, imel zaslišanje tukaj v parlamentu. Uh, takrat sem kandidiral za predsednika odbora EFRAGA in upam, da sem zadostil vašim pričakovanjem. Uh, imate tudi ekipo za uh, MSRP, ki jo vodi gospod Stolojan. Uh, No, najprej bom povedal, kaj EFRAK trenutno počne. Pripravlja uh, MSRP 17, govoril bom tudi o MSRP 9 in pa kapitalskih instrumentih, ki jih pripravljamo na željo uh, komisije in pa parlamenta. Eh, ne vem, eh, kako lahko spremenimo prosojnico, v redu. Četrta prosojnica je na vrsti. Torej, EFRAG dela v javnem interesu in sicer eh, služi javnemu interesu Evropske unije s tem, da eh, oblikuje evropsko vizijo o finančnih informacijah. Naše tri glavne dejavnosti so uh, vloga vplivanja pri uh, pripravi MSRP-jev, uh, poleg tega gre tudi za nasvete za uverovitev in pa tudi za raziskave. In raziskave EFRA ga želijo zagotoviti vodilno vlogo Evropske unije na mednarodni ravni pri MSRP. Raziskovalni programi eh, so pripravljeni na podlagi SB-ja, pa tudi javnih posvetovanj, eh, eh, tako da se lahko predelijo naše prioritete. Eh, vse čas se lahko izboljšujemo in zato smo leta 2017 ustvarili tudi eh, mednarodni eh, mehanizem oziroma revizijo in zaključki so bili objavljeni na naši spletni strani. Smo pa iz tega potegnili tudi zaključke za našo strategijo. EFRAG bo v akcijskem načrtu komisije v naslednjih mesecih odigral pomembno vlogo poleg tega pa uh, EFRAG podpira tudi uh, korporativno organizacijo Evropske unije. No, zdaj bom govoril o MSRP 17. Uh, tukaj gre za zaključek 20-letnega eh, projekta. MSRP 17 nadomešča MSRP 4. In sicer MSRP 4 je bil razvit kot začasna rešitev uh, Eh, omogočal je različne prakse poročanja in iz tega je sledila premajhna primerljivost številk. IASB pa je želel um, odgovoriti na potrebo investitorjev po boljši primerljivosti in po izboljšavah na področju računovodskih standardov. E, MSRP 17 bo imel različne učinke Eh, in sicer eh, razlike so povezane eh, z bistvenimi spremembami pri zavarovalnih obveznostih. Poleg tega bo to prineslo za zavarovalniško industrijo bistvene spremembe in sicer bo njihovo uvajanje in pa izvajanje zahtevalo veliko časa in pa naložb. Tukaj vidite časovnico, ki smo si jo zastavili. Efrag bo dal svoje eh, mnenje. Eh, decembra 2018 stopiramo se na eh, močno analizo. Komisija nam je dala daljši rok od običajnega, kot ga dobimo pri drugih standardih. Do konca tega leta bomo pripravili na svete. Septembra bomo pa že dali na voljo osnutek na svetu za uverovitev, tako da bomo imeli še možnost posvetovanj. In kakšne operacije eh, potekajo pri pripravi MSRP 17? Eh, eh, naš odbor je stran investitorjev, zavarovalnic in drugih akterjev prejel predstavitve glede zaskrbljenosti, ki jih imajo ti posamezni akteri. Potem je bila pripravljena študija učinka na vzorcu uh, zavarovalničarjev. Uh, to študijo zdaj pripravljamo in imeli bomo tako polno uh, verzijo, kot tudi poenostavljeno verzijo te študije. Poleg tega organiziramo tudi uh, števile programe strukturiranih intervjujev z uporabniki finančnih izjav. Sodelujemo tudi z akademiki, in pripravljamo dokumente o glavnih temah. In eh, še nekaj je pomembno, eh, pripravili smo tudi neodvisno ekonomsko študijo o glavnih trendih, eh, ki zadevajo evropsko zavarovalniško industrijo. To študijo smo zaenkrat naročili in jo pričakujemo. Imamo poročilo Majštat in Pomembno je vzeti v obzir eh, evropsko javno dobro. Imeli bomo tudi zelo eh, obsežno analizo učinka. Eh, in sicer bo ta študija obravnavala tveganja za nepričakovane posledice in sicer proučeni bodo učinki na finančno stabilnost, na mešanico proizvodov, na cene, na investicije strani zavarovalnic, vključno z dolgoročnimi investicijami in eh, konkurenčnost evropske zavarovalniške industrije. Eh, EFRAG eh, torej pripravlja to analizo in analiza bo sintetizirana v oceno stroškov in koristi. Torej, evropsko javno dobro je v središču našega dela. Eh, moramo pa oceniti tudi koristi eh, MSRP 17 in oceniti potreba, ali te koristi presegajo stroške, to pa tako na kvalitativni kot kvantitativni ravni. No, ocenili bomo evropsko javno dobro, poleg tega bomo imeli tudi tehnično oceno. Eh, tehnični elementi, ki bodo ocenjeni, so stopna granularnosti, potem eh, priznavanje eh, dobička, potem eh, razne tranzicije in na splošen način bomo preverili tudi, ali so zagotovljene informacije iskrene in vrdostojne. Številni pravijo, da bo MSRP 17 prinesel številne izboljšave za trenutno finančno poročanje, ampak potrebujemo pa še zelo poglobljeno analizo vseh učinkov. To sem vam želel povedati. Ehm, razprava o MSRP 17 bo ehm, zagotovila nekaj informacij za vas. Lahko mi boste zastavili tudi vprašanja. Vem, da so te teme zelo tehnične. Naj pa povem še nekaj uh, o trenutnem razmisliku, ki ga izvajamo o, uh, um, o uh, kapitalskih instrumentih. Parlament uh, je ugotovil, da je MSRP9 ustrezen in ugoden za dolgoročne investicije. Komisija je prosila EFRAG za mnenje o tem in prva faza je bila precej. Uh, zapletena. Morali smo zbrati informacije in eh, morali smo tudi podati definicijo eh, tega, kaj so dolgoročne naložbe. Druga faza pa je bila sestavljena iz iskanja možnih rešitev. Osredotočili smo se predvsem na eh, možnost, da se omogoči reciklaž oziroma ponovna uporaba, če je to možno um, do konca maja bo pripravljen eh, dokument, uh, ki je tudi odprt za komentarje. Eh, v tretjem trimestru tega leta bomo s tem zaključili. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Sem pa pripravljen tudi odgovoriti na vsa vprašanja, ki bi jih lahko imeli. Hvala. Hvala za vašo zelo celovito predstavitev. Gospod Stolojan bo zdaj spregovoril, izvolite. Uh, uh, hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Gozes, gospod Vočman, da sta prišla. Zelo vesel sem, da sta spet z nami v odboru Ekon. Naj vas najprej vse spomnim, da uh, je v zadnjih letih da smo dobili tri standarde, ki bodo spremenili poslovni model v finančnem sektorju. Tukaj govorimo o MSRP 16, MSRP 9, ki zadeva finančne instrumente in zdaj eh, se soočamo tudi z MSRP 17 glede zavarovalniških pogodb. prebrali smo nekaj dokumentov, ki je pripravila IASB in pa tudi EFRAG. In zavarovalnicam lahko zagotovimo, da je MSRP veliko bolj kompleksen kot IFRS oziroma MSRP 9, predvsem za bančni sektor. E, zavarovalniške družbe morajo izvajati MSRP 9. In sicer za uh, svoje investicijske dejavnosti. MSRP 17 pa za svoje obveznosti. In veliko težje bo za eh, ta podjetja, te družbe, da se odzovejo na vse te eh, nove zahteve in standarde. Tri vprašanja bi imel. Zanima me, ali imamo kakšno idejo o tem, kaj se je zgodilo z, z eh, stanjem zavarovalniških družb v Evropski uniji. Te zavarovalniške družbe so imele možnost, da prestavijo izvajanje MSRP 9 do 1. januarja 2021. Takrat naj bi eh, se začel izvajati MSRP 17. Naslednje vprašanje pa zadeva uh, dokumentacijo, ki smo jo eh, prejeli od IASB. Oni pravijo, da MSRP 17 ne bo imel učinka na zavarovalniški trg, kar se tiče eh, diverzificiranosti zavarovalniških produktov, raznolikosti produktov ali pa učinka na cene za te proizvode. Uh, Kakšno je vaše mnenje o tem, uh, sploh v tej fazi ocene? Potem pa še kompleksnost izvajanja MSRP 17, uh, ko te standarde izvajajo zavarovalniška podjetja. Dobili smo namreč signale, da bo šlo za vidik časa, stroškov in da eh, se morajo tudi še izobraziti na tem področju. Mm. Kako vi gledate na to, kdo bo opravil to delo? Eh, eh, prva odgovornost je na strani zavarvalniških podjetij, ampak ISB in EFRAK, kaj lahko vi naredite? Eh, za ta podjetja in kdo bo nadzoroval, ali bodo ta podjetja res na pravi način izvajala MSRP 17 in 9. Najlepša hvala. Merci, président, cher ami uh, najlepša hvala, hvala, prijatelj Teodor. Um, ta vprašanja so res zelo pomembna um, in v svoji vlogi predsednika upravnega odbora EFRA-ga Sam osebno bdim nad tem, da imamo stalne stike z vsemi udeleženimi stranmi. Poslušamo jih, vse akterje. Rad bi eh, dal odgovor na vse točke, ki si jih izpostavil. In sicer eh, tako tisto, kar zadeva Eh, investitorje kot zavarovalnice. Izvajanje MSRP 9 uh, eh, po amandmaji, ki so bili sprejeti in potem, ko je to začelo veljati tudi za banke, sem imel stike s pomembnim podjetjem, ki je naredilo izračune glede MSRP 9 in eh, tudi glede tega, Eh, kaj bi se zgodilo, če bi začeli MSRP izvajati tako ali pa ne. In to je prineslo različne rezultate. Nimam pa še uh, vseh teh elementov v številkah. V naslednjih tednih bom dobil te podatke. Kar se tiče učinka na trg. Eh, zavarovalnice ne ustrajajo toliko pri tej točki, vsaj zaenkrat ne. Študija učinka je bila naročena in eh, ta nam bo potem omogočila videti eh, odgovor na to vprašanje. Obstaja pa eh, kompleksnost pri tem instrumentu in treba bo začeti izvajati MSRP 17 in vse njegove določbe. Tukaj ni uh, kakšnih temeljnih kritik same norme, samih novih pravil, ampak eh, izvajanje te eh, norme in pa stroški za izvajanje so predmet eh, kritike. Poleg tega pa tudi človeški viri, ki bodo potrebni za izvajanje tega pomembnega dela. To so torej tiste točke, o katerih bo še treba razmisliti. In sicer na podlagi vseh pripomb, ki smo jih dobili iz različnih strani. 13. julija eh, oziroma 3. julija eh, bodo prišli k nam tudi eh, predlogi predstavnikov investitorjev in pa zavarovalnic. Dobili smo že pismo foruma. ki zadeva roke za izvajanje. In rekel si, da bo treba tudi izobraziti uh, Eh, osebje na tem področju. To je res. Upam, da sem odgovoril na tvoje vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Ali eh, želite sedaj kaj povedati? Uh, ne, kolega je pokril vse. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, dragi kolega, dragi prijatelj, dragi Žampol. V tej razpravi še eh, ni eh, bil omenjen pomen resolucije, ki jo popravlja Evropski parlament in jo bo sprejel na plenarnem zasedanju julija. gre za strokovno mnenje, eh, ki temelji na znanju zavarovalnic. Nihče ne uspodbuja, da je eh, vaše strokovno mnenje dobro podkovano. Z tega vidika pa bi rad zastavila eh, dve splošni vprašanji. Prvič ocena tveganja, eh, ki jo predstavlja ta ukrep? Ali bo prišlo do zmanjšanja obsega eh, razpoložljivih informacij, ali je to v skladu eh, z profilom pogodb, ki jih ponujajo zavarovalnice? In drugo vprašanje, ki ste ga že sami omenili, Eh, in uh, sicer gre tukaj za banke, za varovalnice. Tukaj uh, obstajajo seveda določene kritike, kako naj se uh, te banke uh, pravzaprav organizirajo. Veliko deležnikov je zaskrbljenih ali pa tudi ni zaskrbljenih zaradi stroškov izvajanja tega ukrepa in pa koristi, ki jih bo ta ukrep prinesel kako bi odgovorili udeležencem na trgu, ko gre za ta argument? Tukaj ste kot eh, predsednik eh, EFRAGA in eh, zato bi vam rada zastavila še zadnjo vprašanje in sicer se to vprašanje nanaša na oceno Eh, računovodskih standardov eh, in njihov vpliv na eh, podjetja, na digitalno gospodarstvo. Digitalna podjetja ustvarjajo dobiček, ki se ne upošteva v teh računovodskih standardih in menim, da bi morali vključiti tudi podatke, eh, ki so izven običajnega računovodskega okvira. Kaj ti računovodski izkaz naj bi eh, pokazal, eh, kako trdno je posamezno podjetje. Vendar pa se tukaj ne upošteva digitalna dimenzija. Hvala lepa za ta vprašanja. Odgovoril bom na tehnična vprašanja najprej. Če sem dobro razumel, je glavna zaskrbljenost zavarovalnic ta, da bi lahko grozili načelo mutualizacije, ki je eno izmed temeljnih načel eh, zavarovalnic. Kar zadeva banke, zavarovalnice, danes obstaja možnost, eh, da banke ponujejo mešane storitve in tukaj eh, EFRAK igra pomembno ulogo. Gre za obstoj eh, morebitne nelojalne konkurence. In Evropska komisija in eh, države članice so to že ugotovile in zato se pripravlja sprememba v Evropski centralni banki. Strinjam pa se z vami, kar zadeva digitalno gospodarstvo. Ko uh, si pogledamo celotno situacijo, vidimo, da so stroški na eni strani, uh, dobiček pa na drugi. Eh, in eh, stroške bi morali imeti zavarovalnice, ulagateli eh, pa bi morali imeti dobiček zaradi dobrega poznavanja podjetij in tako naprej. Presuja vplivov bi morala ugotoviti in sicer kar najnatančneje, kakšni so stroški pri tovrstnih poslih recimo, če si pogledamo eh, neko veliko britansko podjetje. Eh, stroški so tam eh, nižji, dokler ne bo pričela veljati to novo določilo. Potem pa še dodatna pravila za računovodske standarde. O tem bi lahko razmislili in eh, to sem že izpostavil, kaj ti uh, cela vrsta deležnikov je zahtevala razširitev pristojnosti EFRAGA. Ampak eh, ta svetovalna skupina bi morala zagotavljati zgolj podporo pri informacijah o podjetjih. Svoje področje delovanja pa bi lahko eh, razširila predvsem, ko gre za razmislek o uh, novih področjih. Seveda bo načrt predstavila Evropska komisija. Onru? I'll, uh, I'll Hvala lepa. Um, torej, torej, raven agregacije, to je eden od glavnih stvari, s katerimi se EFRAK ukvarja. Uh, Torej, veloka stopnja agregacije je bolj eh, skladna s tem, kako se sprejmejo odločitve v industriji, ampak ta zelo visoka stopnja agregacije lahko tudi zatemni trende, eh, ki se zdijo nekaterim eh, vlagateljem pomembne. Torej, Tukaj bomo v zvezi s tem bomo eh, objavili eh, dokument, s katerimi bomo okrepili eh, poznavanje, zavedanje v zvezi s tem. Jaz napovedujem, da bo Efrak lahko ocenil stroške za izvajanje, ampak ocena koristi bo bolj kvalitativna. To vas verjetno ne bo začudilo. Torej, Izziv za EFRAK in evropske inštitucije bo doseči ravnotežje med kvantificiranimi elementi in pa element, in kakovostnimi elementi. In potem, kar se tiče digitalne ekonomije. EFRAK razmišlja o študiji o kriptosredstvih. Eh, uh, Upam, da nas bodo tukaj deležniki podprli. Tukaj bo šlo za finančno poročanje, radi pa bi si tudi širše pogledali, kako se je razvile naše gospodarstvo, kajti sedaj smo bolj odvisni od nedotakljivih virov vrednosti, ne pa dotakljivih. V, poročanju, na poročanju bo eh, treba eh, delati še zelo veliko, zlasti kar se tiče eh, nefinančnih elementov. Torej, laboratorij, ki ga je omenil uh, gospod Gozis, bo tukaj kritičnega pomena. Hvala lepa, gospod Kamal. Hvala lepa. Uh, Jean-Paul, lepo vas je videti. Uh, spominjam se. Uh, kratkega pogovora v angliščini z vami. Um, to... Želel bi postaviti nekaj vprašanj v zvezi sa stvarmi, ki sta jih že omenjala. Eden od razlogov, zakaj smo uvedli delovno skupino o MSRP v parlamentu, je bil, da eh, nas je skrbila takrat finančna kriza. Zakaj je šlo takrat? Eh, banke, ki so bile prevelike, da bi propadle, kajti vali smo se, da bodo stroške morali nositi eh, davkoplačevalci, še vedno ne vem, kako bomo rečeli ta problem, potem direktne odgovornosti in pa direktori bank, ki niso prevzeli odgovornosti. Um, in še vedno je nekaj bančnih direktorjev, ki so precej arogantni v zvezi s tem. Um, torej, eh, spoznal sem nekega direktorja banke, on mi je povedal, da je to on in je bil izredno aroganten. In ne morem verjeti, da je bil tako aroganten po vsej tej krizi in imel sem čutek, da bi moral postati, pokazati nekoliko več ponižnosti. In potem še tretja stvar, um, računovodski standardi, s tem se sedaj ukvarjamo. E, tukaj gre za številna vprašanja, naprimer prečakovane, neprečakovane izgube. Kako boste zagotovili to, da banke ne bodo ulagale v določene finančne instrumente in pri tem ne bodo pomislili na izgube. Potem je še vprašanje, kako boste obravnavali neprečakovane izgube. Torej, imel bi v vsej sistem nekaj vprašanj. Prvo je sledeče. Bili smo uh, precej kritični do Ifraga in zelo me zanima, Kako vi vidite perception eh, audit? Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Kje bi bili lahko boljši za to, da bomo mi izboljšali naše zaupanje v vas? Mislim, da se vsi strinjamo sedaj v zvezi s tem, da je EFRAK sedaj boljši, ampak kako bi lahko postali še boljši? In potem drugo vprašanje. Eh, omenil bom Mazara pa 17. Torej, nekatere države se pretožujejo, druge ne. Zakaj? Ali je to zaradi določene obravnave, ali je to zato, ker so v nekaterih državah poslovni modeli, ki so drugačni, katere so tiste države, ki se pritožujejo in katere so zadovoljne, ker pravijo, da jih ti MSRP 17 ne zadivajo toliko eh, njihovega poslovnega modela. Torej, katere države so zadovoljne za MSRP 17 in v katerih državah so zavarovalnice zaskrbljene? Kajti dejali ste, da gre tukaj za eh, nekatere države. Merci. Ça y est, je te réponds en français tout de même. Ti bom odgovoril v francoščini. No, glede eh, tvoje pripombe, glede perception audit oziroma revizije percepcije. Res je, da smo ob tej reviziji, ob tem pregledu lahko ugotovili, eh, da obstajajo eh, dodatne zahteve po informacijah. Vloga EFRAGA, kar se tiče vpliva pri MSRP, preden so ti standardi pripravljeni, ni povsem jasna. Eh, zelo diskretno delamo, upravljamo um, Eh, delo v ozadju, imamo strokovnjake, delovne skupine in to ni dovolj poznano v javnosti. Čeprav o tem pišemo tudi na naši spletni strani in čeprav je delo Efraga v celoti transparentno, vsa besedila, vsa pisma, ki jih pošljemo, tudi objavimo, vse lahko najdete na naši spletni strani, ki je dostopna vsem. Vendar pa tukaj moramo še upraviti dodatna prizadevanja. Želimo okrepiti eh, povezave s parlamentom. Sam kot predsednik bom poskrbel za to. Mislim, da nikoli prej še ni bilo takih neposrednih stikov s komisijo kot zdaj. Ehm, zdaj pripravljamo MSRP eh, in želimo okrepiti delo na tem področju. Zato mogoče postajamo malo bolj eh, znani in je ma, eh, naše delo malo bolj vidno. V naslednjih mesecih mislim, eh, da eh, bo vloga poslancev tudi pomembna. Gospa Beres, pozorno bomo prebrali, pa ne samo prebrali, upoštevali to, kar je parlament želel izraziti v svoji resoluciji. No, kar se tiče držav, ki so zadovoljne ali pa ne, Eh, rekel bi, da so stvari veliko bolj niansirane. Globalno obstaja večina akterjev, eh, ki pravijo, da so ta pravila uporabna in da prihajajo v pravem času. Skrbi pa jih kompleksnost izvajanja, mogoče tudi stroškov in pa eh, potreba po dodatnih človeških virih, da se bo vse skupaj lahko izvajalo. Vprašal si me za države, ki so proti in tiste, ki so za. Uh, gre tudi za način, kako eni in drugi gledajo na vladavino prava. Uh, anglosaksonske kulture, tam je vladavina prava eh, oziroma pravo nek indikator um, v državah, ki uporabljajo romansko pravo, tudi sam prihajam iz take države, pa eh, želimo čim več pravne eh, natančnosti. Mogoče bo za tolmače to težko eh, prevesti, ampak francoski pravniki so obsedeni z besedili, s podrobnostmi. In ko dobijo neko pojasnilo, ugotovijo, da jih to pojasnilo moti in želijo dodatna pojasnila. Imamo pa potem Eh, druge države, med katerimi je tudi Nemčija, kjer niso vedno zadovoljni s sprejetim pravilom, ampak ko je pravilo enkrat sprejeto, ga izvajajo. Torej, um, eh, tak različne vzorce obnašanja imamo in pa sprejemanja standardov MSRP. Um, nihče pa tega ne zavrača. Zato mislim, da bomo lahko našli rešitev, ki bo po zaslugi oziroma ob pomoči dela komisije eh, presegla tudi tiste probleme, ki še obstajajo in da bomo lahko našli rešitev, ki bo sprejemljiva za vse in ne bo motila eh, samega izvajanja MSRP 17. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa <clears throat> za to zelo zanimivo oceno različnih pravnih kultur. Karolin Nachtigal. <laughs> Ja, najlepša hvala. Torej, ja. Hvala lepa, da ste z nami eh, tu, gospod Goses. Eh, cenimo delo, eh, ki ga opravljate vi in vaše kolegi, ko pripravljate eh, oceno ehm, standardov za računovodsko poročanje v Evropski uniji. Rada bi pa vprašala po nasvetu za overovitev ehm, <clears throat> v zvezi z MSRP 17 in pa zanima me tudi študij primera. Kaj menite o um, predlaganem datumu izvajanja? To bi bil 1. januar 2021. In pa kako si predstavljate prehod iz starih standardov na nove standarde? Torej, ta prehod bo zelo pomemben, po mojem mnenju. Vprašanje je, ali Eh, se bo zavarovalniški sektor lahko držal eh, eh, zahtev iz MSRP 17 in sicer od 1. januarja 2021 naprej. To je bilo moje prvo vprašanje. In drugo vprašanje. ZDA se ne udeležujejo okvira MSRP, žal po mojem mnenju, in zato bodo znatne razlike med evropskimi in ameriškimi standardi. Ali lahko nekoliko več poveste o tem, kako vi vidite to pomembno stvar in kako, eh, ali lahko poveste tudi nekaj več o študiji primera, ki eh, jo upravlja EFRAK. Eh, odbor EKON je razpravljal o ravni 2 in potem bo Evropska komisija predstavila tudi širok pregled kapitalskih zahtev za zavarovalnice. Ali nam lahko podate v pogled, v to, kako vidite solventnost 2 in pa eh, nove MSRP, kako vplivata drug na drugo in, kako, in povedite mi še prosim, usvetlite mm, eh, mi ta vidik eh, tudi v povezavi za vašo študijo primera. Hvala lepa. Torej 1. januar 2021, datum začetka izvajanja in o tem se sedaj na široko razpravlja tri in pol let od objave standardov je to. In to je eh, kar široko grudno obdobje izvajanja. Ampak ne glede na to, je to gotovo eh, zelo zapleten standard. In eh, ko bo naša študija primera opravljena, bomo videli, kaj so poglavitni problemi. Včeraj sem si pogledal študijo, ki jo eh, je bila izvedena posam neodvisno od eh, Efraga. Um, torej, eh, številni direktori, direktori pravijo, da bodo pripravljeni, ampak Efrag se ne bo zanašal na, to, na te odgovore. Potem, kar se tiče ZDA. pravici, torej prav ste povedali, eh, ZDA so se odločile, da ne bodo uvedle MSRP 17, oni imajo morda svoj zavarovalniški projekt, ki pa ni skladen z mednarodnim eh, odborom, ampak eh, torej razlike, razhajanje bo raslo. Torej, kaj počne EFRAG? Mi izdelujemo podrobno analizo, med um, zahtevami SRP-jev in pa uh, primerljivimi okviri, kot sta naprimer ZDA in pa Japonska. To so tehnične naloge, ampak torej, mi se potem sprašujejo, ali bi lahko te razlike vodi, vplivale tudi na um, konkurenčni položaj, kakšne prednosti in slabosti bo to prinašalo. Torej, tudi s tem se mi ukvarjamo. Potem solventnost 2. Torej, del naših nalog je tudi ta, da ocenimo, ali obstajajo razlike in primerljivosti um, z MSRP 17. In, eh, torej, mi bomo poskušali umiliti stroške, ki bodo povezani z eh, MSRP 17. Torej, če se bodo izkazale kakšne spremembe in vplivi, potem bomo to tudi unesli v našo študijo. Le. Euh, Samo še pojasnilo glede ameriškega vprašanja, mednarodnega vprašanja. Pred nedavnim sem se sestal z direktorjem podjetja, eh, ki ima svoj sedež na nizozemskem in ima številne mednarodne operacije in se sooča z eh, težavo konkurence z ZDA in eh, imeli Imeli bomo um, sejo za njim 19. junija v Bruslju in uh, takrat bomo uh, prejeli več informacij o tem. Na ta način delamo. Uh, ne gre za to, da se prepustimo vplivu lobijev, ampak skušamo zbrati konkretne informacije strani znanstvenikov, podjetnikov in tako naprej. Efra, ki da zgolj svoje mnenje, poda zgolj svoje mnenje glede ukrepa, ki je bil sprejet eh, in na ta način eh, omogoča Evropski uniji, da ta ukrep sprejme oziroma potrdi eh, in sicer, če je ta v skladu z evropsko zakonodajo. Mariza Matijas. Hvala lepa. Lepo vas pozdravljamo v vaši hiši. Rada bi izkoristila to priložnost uh, za to, da postavim tukaj dve povsem konkretni vprašanje. In sicer um, dejavnosti IFRAGA. Organizirali ste konferenco, ko je šlo za uh, pravično vrednost, uh, just value. In to so zelo pomembne teme. In zanima me, ali boste podali kakšne pobude pobude za to, da bi se pripravili na dve konkretni vprašanji. Torej, prvo se nanaša na prociklično naravo eh, te resnične vrednosti, true value. Kajti to je zelo pomembno vprašanje za valutno politiko, za denarno politiko, ampak po mojem mnenju nimamo primerne eh, mešanice politik. In zato se porajajo skrbi v zvezi s tem, da bi se na številnih področjih gospodarstva vzpostavili mehurčki. In ali EFRAK meni, da bi morali tukaj ukrepati s finančnimi analizami, zato da bi preprečili eh, nastajanje teh mehurčkov. In sedaj moje drugo vprašanje. To je povezano s trajnostjo vem, da je tema trajnosti sporna, kontroverzna. Vem, da je treba o tem razpravljati, ampak to je eno najpomembnejših, najsodobnejših vprašanj, s katerim se soočamo. Ne vem, ali boste lahko odgovorili ali ne, ampak vendarle me zanima, kakšno je Efragovo mnenje v zvezi s tem in kakšne uh, razprave ste vodili v zvezi, kako ste razpravljali v zvezi za trajnostja? Hvala lepa, vesel sem, da sem ponovno tukaj. Zastavili ste dve zelo tehnični vprašanje, torej uh, skušal bom odgovoriti. Govorili ste o seji, ki je eh, potekala 5. decembra in mislim, da je bila zelo pomembna zaradi pobud, eh, ki ste jih podali obe strani. Eh, poznam težave povezane z eh, procikličnostjo, kaj ti v času krize se je to jasno pokazalo. Sedaj pa bom prepestil besedo strokovnjaku. Hvala. Odgovoril bom, kolikor bom lahko. Torej, kar se tiče pravične vrednosti. IFRAK eh, namerava delovati v skladu z akcijskim načrtom o eh, trajnostnem gospodarstvu Evropske eh, komisije in želimo preiskati tudi dolgo, ali obstajajo alternative za merjenje ulagan v lastniški kapital in sicer na drugačni podlagi, kot je naprimer pravična vrednost. Um, torej, mi se bomo s tem ukvarjali, ko bomo za to tudi zaprošeni, ampak naprošno bi rad omenil konferenco z 5. decembra uh, in um, izsledke te konference lahko tudi uh, preberete. Torej, ali ta pravna vrednost prispeva k uh, gospodarski krizi? Torej, tukaj uh, oziroma računovodstvo prave vrednosti eh, ne prispeva negativno k krizi ali pa k razsežnosti krize. Lahko pa morda obstajajo drugačne akademske študije za drugačnim mnenjem. In potem um, trajnost. EFRAK eh, si želo, zeli, želi prispevati k akcijskemu načrtu in EFRAGov prispevek bo eh, zlasti v tem, da bomo spodbujali dobre prakse in pričakujem tudi eh, zakonodajne pobude, ki bodo prenašale standarde, tako da bodo eh, trgi dobili informacije, tako da bodo lahko ulagali v trajnostne projekte poudarjam dobre prakse, ki so zelo pomembne, pomembnejše od minimalnih standardov. In EFRAG združuje deležnike z vseh koncev in EFRAG bo tukaj odigral pomembno vlogo. Dobro. Vidim, da nihče drug ne želi besede. To pomeni, da lahko zaključimo to zelo plodno sejo. Še enkrat se zahvaljujem gospodu Žampolu Gosizu in pa gospodu Watchmanu. Hvala lepa za vajno delo in pa za sodelovanje. Hvala lepa tudi za to, da uh, upoštevata. Eh, da sta se zavezala k temu, da eh, bosta upoštevala eh, naše prihodnjo resolucijo v zvezi z MSRP 17. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predlagam vas, vam, da ko bo komisija organizirala uh, svoj oziroma pripravila svoj načrt uh, in uh, ko bo organizirala uh, srečanje, predlagam, da se ga udeležijo tudi poslanci, ki se ukvarjajo s to pobudo. Dobro, hvala lepa. Seveda bomo delali še na bolj praktičnih vidikih. Poskušali bomo najti format in obliko, ampak kar se tiče vsebine, eh, se seveda strinjam z vami, pozdravljam vaš predlog. Hvala lepa. Eh, naša naslednja seja bo potekala v ponedeljek 28. maja ob 7. v Štrasburgu in s tem je naša seja zaključena.